Kolegice in kolegi, začeli bomo s sejo, zato ker imamo zelo napolnjen dnevni red. Najprej naj vam obvestim o jezikovnem režimu, ki torej dans, v danščino, matiščino in hrvaščino žal ni tolmačenja. Torej, začeli bomo s priporočili koordinatorjev najprej bo najprej sporočilo v zvezi s pismom Varuha za varstvo podatkov 6. Eh, oktobra, v katerem piše, da je to treba vključiti v arhiv dokumentov in to uh, je torej sprejeto. Potem uh, priporočila podatkov za Eh, misije Libe. Prva je misija v Washington od 16. do 20. marca, potem misija k agenciji Frontex od 16. do 17. februarja, potem misija Europolu 19. marca, Eurojust 20. marca in Cipol 19. in 20. marca se s tem strinjate. V redu, potem tretja točka. Osnutki resoluciji. E, imamo celo vrsto e, pripravljenih predlogov e, resolucij na osnovi 133. člena pra, poslovnika. In sicer gre za azil, prošnje za azil v Italiji in sicer to pripravlja gospod Vidzoto, potem gre za nasilje v nogometu, eh, potem eh, in sicer gospod Patričilo, potem tudi o ukinitvi Evropske agencije za temeljne pravice, eh, svoboščine, gospod, gospod Lepen Selvini so poročevalci, zato potem peticije, imamo štiri peticije, In sicer gre za peticije um, v skladu 1547 skozi 2013 in uh, to bomo uh, posredovali tudi delegaciji za Magreb, tako da se bo ta naprej diplomatsko ukvarjala s temi peticijami. In razen tega je to treba posredovati tudi podpredsednici McGuinness, ki je mediatorka v tej zadevi, predvsem gre za. Uh, ugrabitve um, otrok. Potem um, pisni postopek koordinatorji so sprejeli pisen sklep, da naj bi pripravili pisno poročilo o Evropskem uradu državnega tožilstva in sicer, da bi na ta način vplivali tudi na naslednji. Um, vrh PNZ in ta eh, eh, sestanek bo 12. marca in do takrat naj bi sprijeli tudi osnutek našega eh, poročila. Do takrat bomo imeli verjetno samo angliško verzijo. Ali se strinjate s tem? S tem je tudi to sprijeto. Kolegice in kolegi, sedaj pa pogajanja svetom in sicer gre za dva dosjeja o praniu denaria, intu imamo dva poročevalca, gospod Sargentin in gospoda Kirkopa, in sprašujem, ali nas Judit in uh, eh, Timoti lahko obvestita o tem dosjeju in treba je kolege opozoriti na to, da bo glasovanje o tem potekalo danes, danes popovdan um, na skupni seji z odborom ICON. In sicer eh, prosim vas, da pridete na to glasovanje in da prinesete tudi glasovalne kartice. In eh, prosim poročevalce, da nas nakratko obvestite o zadnjem stanju, eh, Judith. No, Mi bomo glasovali o rezultatu trialoga in sicer danes popovdan. Zadnji trialog je bil v Strasburu eh, kratko pred Božičem, ko reper se je zaenkrat strinjal z rezultatom tega trialoga in sicer z rahlo zamudo, tudi zaradi napadov na Charlie Hebdo, vendar danes um, pričakujemo, da bo ECOFIN tudi sprejel ta, tri, eh, ta rezul, rezultat, kar zadeva direktiva o pranju denarja. To je četrta sprememba te direktive. Parlamentu je uh, uspelo kar nekaj revolucionarnega in sicer, da imamo javni register. Register, ki je odprt za vsa, vsakogar, ki, je, ki ima legitimen interes in, in sicer ni m, mm, tako, da moraš sam dokazati, da zakonit interes, temveč država mora. Uh, dokazati, da tvoj interes mogoče ni uh, zakonit. In sicer 28 držav bo uh, pri tem sodelovalo in lahko bi se zgodilo, da bi v kateri od držav država ali tudi oblast rekla, da uh, nevladne organizacije ni, imajo zakonitega interesa za dostop in tako naprej, ampak tu eh, dokazno breme se obrne. Torej, eh, gre predvsem tudi za 28 registrov o eh, dejanskih lastnikih, ti registri, te evidence bodo povezane in s tem bo možno lažje preiskovati določen primir tudi čez mejno. Mislim, da se moramo eh, zato zahvaliti italijanskemu predsedstvu, kajti to ni pisalo v predlogu komisije, temveč dolgo je trajalo, preden je komisija se strinjala s tako evidenco, torej to tudi ni bilo v prvem mandatu sveta, samo nekaj držav članic. Eh, je bilo za ta predlog, ob koncu pa je to vključeno v rezultat. E, tudi zato, ker so parlament, poročevalci in poročevalci v senci ostali pri svojih zahtevah kajti parlament je glasoval za to javno evidenco, javni registr z 640 glasovi za. In to je res dober rezultat in upam, da bo to prispevalo k večji preglednosti, transparentnosti pri poslovanju, da bomo videli, kdo je lasnik česa in s tem se bomo laže borili proti davčnim utajam in davčnim goljofijam. In eh, zadnja stvar, ki jo želim povdariti, je varstvo podatkov podatkov. Čeprav je to že četrti pregled, um, pa ugotavljamo, da je premalo jasnosti glede varstva podatkov. Tako parlament eh, kot tudi pooblaščeni subjekti um, želijo vedeti, kako interpretirati določbe o varstvu podatkov tako da nisi vedno prepuščen lastnim interpretacijam pri tem, ker je to bilo v okviru ekofina in digi za trg, moram reči, da je eh, to razumevanje varstva podatkov bilo malo omejeno. Torej na koncu nam je potem vendarle uspelo dobiti bolj jasen jezik glede eh, varstva podatkov stranke, naprimer banke in njegove, njegovih pravic, da, da ve, zakaj je določena storitev bila zavrnjena, ne da bi pri, to takoj pomenilo, da gre za kaznivo dejanje. Po 1. novembru, ko je začela z delom nova komisija, se je ta dosje premakni, premaknil z generalnega direktorata za trg na uh, direktorat za pravosodje in tam tudi drugače razumejo eh, interpretacijo varstva podatkov in mislim, da smo lahko zadovoljni s tem Timoti, ali želiš temu kaj dodati. Hvala, hvala gospod predsednik. Um, torej, seveda um, lahko samo um, se pridružim temu, kar je pa vedela Judit. Ehm, seveda pa se zahvaljujem um, Simonu, tudi Sargentini in tudi uh, sodelavcem in sekretarjata pri pripravi tega. Uh, To je eden od dveh instrumentov v tem svežnju. Moj eh, del je manj obsežen v tem poročilu in sicer gre za informacije, ki morajo spremljati ta eh, prenos sredstev. In tu smo poskusili doseči eh, ravnovesje med obsegom podatkov, ki jih je treba zagotoviti in tudi zahtev glede anonimnosti. Torej ta uredba ne pokriva določenih prenosov naprimer, če nekdo dvigne gotovino z lastnega eh, računa in države članice eh, lahko sprejmejo tudi določene manj stroge določbe, kar zadeva naprimer dvige pod tisoč evrov. In proporcionalnost, sorazmernost, eh, to je seveda zelo pomembno. Varstvo podatkov je bila vidno prioriteta za ta odbor, to vemo in eh, mnogo prvotnih predlogov, uh, Ehm, tudi strani ehm, varuha za varstvo podatkov oziroma nadzornika za varstvo podatkov nam je uspelo vključiti v to. Upam, da eh, nam je uspelo torej dobro povezati oba instrumenta in da smo tudi popravili določene napake in tudi obvire prejšnjih direktiv o pranju denarja, kajti ehm, to, kar smo Eh, storili prej, ni bilo vedno uravnoteženo. In mislim, da nam je sedaj uspelo doseči uravnotežen svežen, ki um, tako pokriva um, to, kar si želi odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, kot tudi boj proti temu pranju denarja. Um, mislim, da smo prej um, pri tem določene stvari drugače in napačno zastavili. Mislim, da je to lahko pomemben instrument v boju proti eh, kriminalu in terorizmu in upam, da bo odbor tudi podprl eh, končni rezultat, ki smo ga dosegli. Hvala Timoti, obima najlepša hvala za delo pri tem, ko ligi, ki ravno prihajajo v dvorano, eh, glasovanje o tem bo danes eh, Eh, popovdan ob 15. uri. Torej, ob koncu italijanskega predsedstva sem tudi sodeloval pri nekaterih triologih in se prepričal o delu, ki ste ga pri tem opravljali. Eh, pozdravljam nekaj kolegov iz mojega volilnega okrožja v Londonu, ki so eh, prišli na to sejo prav prisrčno dobrodošli. Sedaj pa bomo začeli s skupno razpravo o boju proti terorizmu, delegalizaciji in tujih borcih. Um, um, torej ta boj oziroma ukrepi za boj proti terorizmu so vedno bolj pomembni. In, um, Eh, predvsem 29. januarja bo potekal tudi svet o tem v Rigi. Eh, bojim se, da ta teden ne bomo posvetili dovolj časa temu, ampak dobro je, da imamo tu ključne akterje, ki so pomembni za ta dosje, preden bodo sprijete ključne odločitve o tem. Mm, torej, mm, treba je pravočasno pripraviti mnenja naša izmenjava mnen se bo začela s komisijo komisarjem, eh, potem eh, z Evropskim koordinatorjem za boj proti terorizmu, potem bo predstavljena mreža za ozaviščanje o radikalizaciji in sicer bo to eh, naredil Uma Ramadan in potem tudi predstavitev direktorja Agencije Evropske unije za temeljne pravice in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, najprej torej predstavitev komisije. želim opozoriti kolegice in kolege na to, da me je komisar obvestil, da ne more biti tu in sicer iz upravičenih razlogov. In uh, njegov zastopnik bo poročal o tem kar pripravlja komisija tudi za naslednji svet 12. februarja in lahko ga bomo tudi spraševali, torej mu postavljali vprašanja, tako da bomo eh, izvedeli več o tem, kaj se dogaja v, na komisiji um, v zvezi s tem. Sedaj pa dobi besedo predstavnik komisije. Hvala, gospod eh, predsednik. Lepo zdrav vsem. Uh, spoštovane poslanke in poslanci. 20 dni je minilo od strašnega napada na Čaljebdo in v zadnjih dnih smo imeli Eh, zelo resna, intenzivna srečanja o tem, kako se odzvati na te strašne dogodke. Judy Kerkov in jaz sva uh, bila na številnih sestankih v zadnjih tednih, kjer smo se ukvarjali s temi vprašanji. Komisija se je odzvala takoj, vendar tudi s tem, da je zelo previdno rekla, da je prišel čas za ukrepanje, za akcije, ne pa za akcionizem. In to um, tudi pred, uh, odziv eh, gospoda Junkerja je šel v to smer, kajti res je bilo veliko dogodkov od takrat in včasih pride do zelo hitrega odziva, ne pa do uh, ustrezno razumnega uh, odziva. In eh, želim vam podati nekaj elementov glede tega, kako um, obravnavamo in pripravljamo ukrepe za odziv na ta grozen napad, tako na Charlie Hebdo, kot tudi na uh, judovsko trgovino. To je bil na nek način napad za vse, eh, kar stopa, za kar se zauzema Evropska unija. Um, sodeloval sem pri um, um, demonstraciji v Parizu, imel sem to čast in tam smo torej čutili, da so ljudje bili mirni, vendar tudi odločeni in uh, sodelovali so uh, Eh, ljudje iz vseh starostnih skupin in sicer na zelo dostojen način in tako, da sem bil res ponosen, da sem evropejc. Mogoče na začetku lahko tudi povem, da je danes 27. januar, dan, eh, ko se spominjamo holokausta, danes pa povdan bomo tudi to ustrezno obeležili in po drugi strani sem bil zelo ponosen, da je vsa Evropa, da Evropa se ni odzvala z rasizmom, ksenofobijo, vse pretižno ne, na te dogodke. Menimo, da moramo opraviti najprej temeljito analizo eh, za pravilen boj proti ter terorizmu. In nekaj, kar je zelo stopilo v ospredje, je, da lahko to, kar že imamo, izvajamo na boljši način in da tudi vire lahko mobiliziramo na boljši način in sicer več virov v okviru obstoječih struktur. Druga točka, ki jo obravnavamo in želimo obravnavati skupaj z vami, ali imamo vso, vse okvire, vse zakonodaje in vse zakone, ki so potrebni. Nekaj predlogov je v obravnavi, ki si jih moramo ogledati in poskusil bom takoj sedaj predstaviti nekaj teh predlogov. Potem tretja stvar, s katero uh, se ukvarjamo, je analiza vrzeli. In sicer, da bi ugotovili, kje so potrebni dodatni ukrepi, um, e, katere so tista področja, ker nimamo obstoječih instrumentov. In Charlie Hebdo je bil tudi neke vrste stresni test za naš sistem. Po tem dogodku je bilo zelo jasno, da je boj proti terorizmu eh, v bistvu nacionalna zadeva in ne moremo eh, Eh, nekako se sprenebidati in reči, da lahko storimo vse na evropski ravni. Tu je pozvana predvsem nacionalna raven, vendar se moramo tudi vprašati, kje lahko dodamo to evropsko vrednost. In vedno se moramo tudi vprašati, ali lahko preprečimo določene težnje v določenih primerjih po renacionalizaciji. Ne bom sedaj um, govoril o vseh datumih eh, sestankov, naprimer eh, srečanje ministrov, potem jutrišnja plenarna razprava v Evropskem svetu, potem Evropski svet in tako naprej. Ampak najprej nekaj bistvenih točk, pripravil sem jih 14, vendar bom zelo hiter in upam, da mi bo uspelo eh, odgovoriti tudi na določena vprašanja. Prvič, eh, se vid od 2011 imamo strategijo proti radikalizaciji, ki je dobra z uh, Eh, mreži za obveščanje o radikalizaciji, gospod Ramadan nam bo poročal o tem, tudi o tem, kako želimo intenzivirati delo na tem področju. Drugič, sodelovanje s koordinatorjem za boj proti terorizmu in sicer smo dali državam članicam na razpolago strateško sporočilo. Eh, in Jul bo Džilbo eh, verjetno še nekaj več povedal o tem. Potem eh, splošno vprašanje spleta interneta. To je seveda v središču vse razprave, ki trenutno poteka. Eh, v realnosti, torej eh, na internetu je treba predvsem um, odkrivati, umakniti, eh, torej odkriti, kakšna propaganda se izvaja na internetu. To je treba najprej odkriti. In, eh, torej v Združenem kraljestvu imajo tudi določene onote, ki se s tem ukvarjajo, potem umakniti, to je zelo težavna razprava. Torej, kako umakniti določeno vsebino in kdaj? Mislim, da smo skupaj uspešno izpogajali um, zakonodajo o otroški pornografiji, vendar veliko težje je na področju terorizma razviti ustrezen pristop, ki bi bil zakonit pristop. Um, po, po drugi strani so seveda tudi prostovoljni um, pristopi, potem oblikovati, ustvarjati, torej drugačne vsebine, ustvarjati drugačne vsebine in potem brati torej kako um, z, um, tehnolo, z ustreznimi tehnologijami um, dekodiranja lahko tudi beremo ustrezna sporočila. Potem četrta točka. In to je bilo zelo jasno v razpravi v kolegiju komisarjev. Moramo večjo pozornost posvetiti strategiji o vključevanju. In to eh, pokriva številna področja, ne samo notranje zadeve in pravosodje, temveč tudi izobraževanje, raziskovalno dejavnost, potem področje eh, socialne politike. Mislim, da moramo eh, ponovno razmisliti eh, o tem, ki je naša eh, strategija, vključevanje integracijska strategija bila uspešna in ki ne. In potem so pomankljivosti na področju zakonodaje, to, kar moramo še zagotoviti. Evropa ureditev o Europolu in CIPOLu naj bi, eh, ti uredbi naj bi bili čim prej sprejeti, ki sta tudi del eh, celobitega svežnja. Skupaj z vami delamo, da bi zagotovili, da bi predlog EU o podatkih o potnikih bili v eh, skladu s tem, kar je Evropsko sodišče eh, reklo o eh, shranjevanju podatkov. Potem Eh, treba je izboljšati um, zakonodajo o varstvu podatkov, torej uredbo in direktivo bo treba prilagoditi in seveda poteka razprava tudi o tem, ali potrebujemo uh, to ustrezno shranjevanje podatkov tudi po uh, sodbi sodišča. Torej, Mm, vrzili, ki smo jih ugotovili. Prva je naslednja, ali, v, ali so v vse nacionalne zakonodaje eh, preneseni sklepi svetov o boju proti eh, terorizmu, eh, predvsem tudi vse, kar, vsi sklepi, ki so bili sprejeti že pred letom 2008, ali Schengen deluje učinkovito, kar zadeva um, varovanje zunanjih meja. Džil in jaz sva se o tem dalj časa pogovarjala, ali lahko e, izboljšamo delovanje šengenskega režima ali pa je potrebna sprememba zakonodaje. To je še vedno odprto vprašanje, po mojem mnenju. Zelo previdno si moramo ogledati um, zakonodajo o orožju. V mojem generalnem direktorjatu imamo delovno skupino, ki se ukvarja z orožjem in sicer pripravljamo zakonodajni okvir eh, do leta 2015. Če si ogledamo, kako poteka nakup orožja, si moramo tudi to ogledati gospod predsednik, eh, vi ste, eh, ravno ste eh, govorili o pranju denarja in o financiranju terorizma, tudi to je dodatni element, ki si ga je treba ogledati in ugotoviti, ali imamo vse, kar potrebujemo. Potem in do, eh, napadi na Charlie Hebdo in na judovsko trgovino so bili pravzaprav kazniva dejanja 20, kriminal 20. stoletja, vendar soočamo se tudi z velikimi grožnjami, kar zadeva kritične infrastrukture in te infrastrukture in tudi tu moramo okrepiti naše delo. Spet si moramo ogledati, kako daleč lahko na evropski ravni ob eh, spoštovanju varstva podatkov, podatkov zagotovimo boljšo izmenjavo obveščevalnih podatkov. To je težavna razprava, ki nas čaka, ki je tudi povezana zelo jasno s pogajanji, ki trenutno potekajo o uredbi o Europolu. In zadnja točka, in vem, da sem bil predolg. Eh, ministri za zunanje zadeve so tudi razpravljali o ukrepih eh, za boj proti terorizmu. Prva razprava o tem je bila v ponedeljek 12. januarja in naslednja razprava bo februarja, 9. februarja. V, um, na zasedanju ministrov za zunanje zadeve. Predvsem želijo varnost bolj vključiti v mednarodni dialog kot ključni element in potem tudi um, kako okrepiti enote za kazenski pregon v ustreznih, pri ustreznih delegacijah EU. Upam, da bomo v naslednjih tednih in dneh lahko predložili dokončno časovnico glede nadaljnih, nadaljnega ukrepanja. Eh, aprila, maja bomo seveda lahko veliko bolj celovito predstavili ukrepe, ki se nam zdijo potrebni. Torej, to je bil torej, uvod. Eh, to Ehm, v bistvu gre za ukrepe, za akcijo, vendar ne za akcionizem in to eh, želi tako tudi predsednik komisije Junkar. Hvala. Eh, torej, govorili ste predvsem tudi o brzilih, o pomankljivostih. Torej, kdaj bo komisija imela konkreten seznam? Ehm, teh predvsem tudi bolj kontroverznih področji, ki si jih je treba ogledati, Schengen in tako naprej. Vi ste rekli, da si je to treba ogledati, ampak moramo vedeti, ehm, na kakšen način bo potekala obravnava teh vprašanj. Torej, to je za nas ključnega pomena, če si ogledamo torej Schengen um, in druge podobne zadeve, um, svanjevanje podatkov in tako naprej. To je to, s čimer se uh, vsak dan ukvarjamo in kjer potrebujemo tudi večjo konkretnost glede tega seznama. Eh, govorili ste seveda tudi o izvajanju obstoječe zakonodaje, vendar tudi o teh vrzelih. Um, komisar Avramopoulos bo jutri na plenarnem zasedanju eh, govoril, vendar um, danes se žal ne more uz, um, so, uh, udeležiti tega sestanka in sicer iz uh, utemeljenih razlogov. Uh, gospod Jaz Demera iz Evropske ljudske stranke dobi besedo kot prvi. Um, torej najprej so na vrsti koordinatorji. Hvala lepa, predsednik. No, sam imam ta seznam, ki ste ga prej omenili. V 15 minutah sem ga danes dopoledne prebral. Gre za seznam, neke vrste glosar terorističnih izrazov, tako da tu ne dodajem ničesar novega, ker gre za znane zadeve. Džihad, indoktrinacija, radikalizacija, ujetništvo, financiranje, borci, zunanje delovanje, usklajeno notranje delovanje, osamelci, notranja varnost, stalna, neomejena grožnja, grožnja, ki je v nacionalni pristojnosti, sodelovanje, bolj učinkovita raba agencij, PNR, več sodelovanja tudi s partnerji na drugi strani Atlantika. Turčija, druge oblike terorizma, Boko Haram, Al-Sab, nadzor na mejah, orožje in eksplozivi, TFTP, internetna omrežja, izogibanje islamofobiji, perverznost proti inteligentnosti in eh, represija proti inteligentnosti. To je ta seznam. Seveda je grožnja stalna, časovno neomejena. Imamo pa en pomislek oziroma en problem. Seveda cenim gospoda de Kerkhova, cenim tudi delo, ki ga upravlja, mislim, da upravlja izjemno naporno delo, ampak imam vseeno vprašanje za gospoda de Kerkhova, da boste razumeli, zakaj se čutim nemočnega, zakaj sem žalosten, zakaj sem zaskrbljen. Pridem zastavim vprašanje pa bi kolegicam in kolegom, ki tega ne vedo, rad povedal, da zelo dobro vem, o čem govorim. V drugem obdobju sem imel drugačne zadolžitve. V Madridu je terorizem vzel življenje 192 ljudem. Zato vas sprašujem, gospod Dekerhov, v okviru kakšne strukture oziroma sistema boste upravljali svoje delo? Ali imate ustrezna finančna sredstva za to? Kakšne vire uporabljate za to, da lahko izvajate svoje delo? Kaj usklajujete, s kom se usklajujete, gospod Dekerhov? Kadar lahko preberem tudi vaše izjave na svetu in kadar mi to dopustijo. Cenim jih zato, ker so zdravorazumske, polne so tudi besed o odgovornosti. Ampak res me zanima, kakšne instrumente imate na voljo za to, da pripravljate poročila. Kolegice in kolegi, grožnja je stalno prisotna. To je resna zadeva, zato bomo morali biti veliko bolj učinkoviti v preventivnem delovanju in bolj skrbni pri represivnem delovanju. Upoštevati pa je treba tudi vse tisto, kar bo povedal gospod Butareli še kasneje glede jamstva. Hvala. Yeah. Thanks, Hvala, gospod Diaz de Mera. To je bilo vprašanje za gospoda Kerhofa. Torej, najprej bomo zbrali določena vprašanja. Prosim, da postavite vprašanja tudi eh, za gospoda Rudija, ki je imel predstavitev in predvsem prosim, da um, niste daljši kot dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Vesela sem in hvaležna, da je o, o, gospod omenil Irak, Sirijo. Um, Nigerijo in tako naprej, kajti mi smo pravzaprav samo stransko privežorišče vsega tega. Glavne vajne, glavni spori, veliko število žrtov je drugot in to ni vajna med eh, muslimani in kristijani, temveč to je spor, eh, pri katerem gre za oblast. In v tem spopadu, ko gre za vprašanje ali eh, je nekdo za svobodno demokracijo ali avtoritativne sisteme, mora biti eh, naš cilj eh, braniti demokratične sisteme. Gospod Rüte je rekel, ne akcionizem, temveč akcija. Vendar, eh, pravzaprav se je takoj začel akcionizem po tem dogodku. Eh, eh, torej, eh, naprimer, sranjevanje podatkov o potnikih, kontrole z, z interneta, prepoved um, um, um, komunikacije, um, določenih vrst komunikacije in tako naprej, bi ste tudi rekli, da moramo najprej izvesti analize. Ampak kje je pravzaprav ta brzil v naših eh, spoznanjih in naših sposobnostih? Jaz eh, doslej nisem videla nobenega poročila ki bi opravilo to analizo, kljub temu želimo sedaj čim hitreje uvesti nove mehanizme nadzorovanja vprašanje, ali potrebujemo posamezne ukripe, je treba oceniti kritično tudi glede na to, ali je eh, to v sedanji situaciji v pomoč ali ne. Mm, Naprimer, pri atentatih v Franciji tega ne vidimo, kajti mnogo informacij je bilo na voljo, storilca sta bila znana, storilci so bili znani in to moramo pač tem, ustrezno prebiriti. Uh, Žalostna resnica je, da niti v primeru normalne kriminalitete pri ulomih in tatvinah ne moremo zagotoviti stoodstotne varnosti in žal tega ne moremo zagotoviti tudi eh, ne pri terorizmu. Dobro, mogoče je res potrebno Eh, pregledati sedanje ukrepe in uvesti nove instrumente. Vendar bila bi zelo hvaležna, če bi najprej storili to, kar jasno izhaja z poročil sveta. Kakšne možnosti pravzaprav imamo? Ravno v zadnjih dneh slišimo, uh, da mnogi ukrepi, ki naj bi zagotovili varnost, se ne uporabljajo oziroma neučinkovito, da nastajajo določene brzeli, zato ker oblasti in države članice svojih informacij ne posredujejo drugim. Če bi torej tu zadeve izboljšali, bi imeli boljšo podlago, da delujemo na osnovi dejstev, ne pa emocij in da preverimo, kje so morebitne vrzeli, kaj torej manjka. Ampak mislim, da mi želimo storiti drugi korak pred prvim in zato bi bila zato, če. Uh, bi eh, vzeli, vzeli resno to geslo akcija, ne pa akcionizem. Treba je najprej zadeve preveriti, kajti akcionizem, ki omejuje pravice, ne nudi pa dodate varnosti, nam ne bo pomagal. In ker bodo tudi drugi še govorili, želim povedati tudi nekaj o prevenciji in radikalizaciji. Bolj kot doslej eh, naj bi razmislili o tem, ali vprašanje socialne varnosti in integracije radikalizacije ni prav tako element radikalizacije v Evropi. O tem je bilo doslej slišati zelo malo. Hvala. Um, Najlepša hvala. Vsebina je odlična, nimamo pa prav veliko časa, zato razmišljam o rešitvi za to. Eh, sedaj pa gospod Kirkhoff v imenu EKR. Hvala lepa. Paris bi nas dejansko moral zdramiti, ampak številni v tem odboru sploh nikoli nismo zaspali. In lahko izpostavim dva elementa pri tej vsebini. Prvič, vedno večja sposobnost teroristov da uporabljajo tehnologijo in znanstvena odkritja, da uporabljajo uh, kibernetski kriminal in pa oziroma da izvajajo kibernetski kriminal in pa uh, jedrski uh, kriminal do določene mere. Prišlo je do napadov v Londonu in drugih mestih, pa tudi seveda na zadnje v Parizu in to mora biti razlog za zaskrbljenost. Ampak po drugi strani se je potrebno osredotočiti na zbiranje eh, podatkov za strani obveščevalnih služb eh, v Evropski uniji. Našteli eh, ste celo vrsto elementov. Podatki o potnikih se mi zdijo ključnega pomena. In čeprav Pozdravljam novo zanimanje Evropske komisije za to temo sedaj po pariških eh, napadih. Bi mi bilo ljubše, če eh, bi komisija upoštevala tudi stališče Evropskega parlamenta. To, kar je predstavila sedaj Evropska komisija, je povsem drugačen predlog od eh, prvotnega, ki je povzročal veliko zaskrbljenost, predvsem kar zadeva varstvo osebnih podatkov. Kot poročevalec sem. Eh, skušal uh, ta predlog izboljšati, kolikor se je dalo. In kot veste, bomo kmalo imeli uh, predstavitev, uh, na kateri bodo sodelovali izvedenci z področja uh, izmenjave podatkov o potnikih, pa tudi predstavniki komisije. Upam, da bomo z tem uh, dosegli dober zaključek tega triletnega dela. In povsem odkrito vam lahko povem, da je to zelo, zelo pomembna eh, tema. Veliko prizadevanj je bilo, eh, na, eh, te, je bilo vloženih v to področje in eh, podprli bomo komisijo, vsi jo bomo podprli, ampak eh, potrebno je povdariti tudi, da se zna ta parlament sorazmerno ukvarjati z to vrstnimi temami. Sorazmernost pa je ključnega pomena. Tudi jaz kot poročevalec sem zaskrbljen uh, glede te sorazmernosti in vzpostavitve sorazmernosti. Ta predlog v pravi obliki eh, bi uh, bil lahko zelo koristen pri napadu eh, na naše inštitucije, na naš način življenja v Evropi in eh, mislim, da se moramo tega zavedati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Kerkhope. No, dokopal sem se do rešitve in sicer uh, sta se gospod Diaz de Mera in pa gospa Fajon odločila, da bomo eh, prestavili naslednjo točko na dnevnem redu, kar nam bo zagotovilo malo več časa za eh, to razpravo, za kar se ima seveda eh, zelo lepo zahvaljujem. Torej, tako bodo sedaj kolegi dobili priložnost, da zastavijo vprašanja. Kolege pa seveda sprašujem, ali se strinjajo z eh, to spremembo dnevnega reda. Se strinjate s tem tako, da bomo imeli več časa za to razpravo? Ja, najlepša hvala, gospa Fajon, najlepša hvala, gospod Jaz Demera. E, točka, eh, ki ste jo pripravila, je izjemno pomembna in poskrbeli bomo za to, da bomo našli nov datum za obravnavo. Tako, imamo sedaj nekoliko več časa, ampak prosim, da tega ne izkoriščate preveč. Na ta način bomo lahko zastavili vprašanje tudi gospodu De Kerkovu. Naslednja je koordinatorka skupine ALDE, eh, Sofi Intveld. Hvala lepa. Uvod. Naj povem eh, sledeče. Včeraj zvečer sem prisostvovala pri dogodku, eh, in sicer eh, ob izdaji tako imenovanega dnevnika o Guantanamu, ki ga je eh, pripravil eden izmed zapornikov in to me je opozorilo na to, da moramo poskrbeti za to, da bomo imeli pravi pristop Pogosto eh, namreč izberemo napačen pristop zaradi tega, ker se odzovemo emocionalno in pozabimo na to, kaj pravzaprav želimo zaščititi. Ne le pravice naših državljanov, ampak tudi svobodno družbo, v kateri živimo. V preteklih letih eh, smo torej pogosto izbrali napačen pristop. Vedno sem pripravljena razpravljati o Eh, novih ukrepih, eh, če so nam na voljo tudi novi instrumenti. Ampak naj spomnim komisijo, da je leta 2011 ta parlament sprejel resolucijo, ki je pozvala k eh, poglobljeni analizi politike za boj proti terorizmu doslej. Toliko instrumentov smo vzpostavili, ampak pravzaprav ne vemo, ali so ti instrumenti tudi učinkoviti. Rada bi torej videla, pregled eh, učinkovitosti številnih ukrepov, ki smo jih sprejeli. Kaj ti v številnih primerjih, kot recimo pri direktivi o hrambi podatkov, ki jo je sedaj zavrnilo sodišče, so številne države članice zahtevale ukrepe, potem pa jih niso izvajale. Torej, rada bi videla analizo učinkovitosti ukrepov od leta 2001 naprej rada bi videla, kakšna je učinkovitost pri izvajanju teh ukrepov. Državljani pa želijo tudi odgovora na vprašanja, kako je mogoče, da so napadi v Parizu, v uh, eh, Mumbaju, v, v muzeju, v Bruslju uh, in uh, druge, bili uh, izvedeni strani znanih storilcev, ki uh, so že bili predmet opozovanja obveščevalnih služb. Torej nekaj ne deluje, potrebujemo nove instrumente govorite o prepovedi šifriranja eh, podatkov, ampak jaz eh, ne želim eh, tega podpreti, ne želim prodati pravic svojih državljanov, če ne bom videla tudi jasnih prednosti za zagotavljanje oziroma pri zagotavljanju varnosti državljanov. In na zadnje naj povem, da sem bila vesela tudi, da je gospod Rute dejal, eh, da eh, bo eh, nova zakonodaja z področja izmenjave podatkov o letalskih potnikih v skladu z zakonodajo o hrambi podatkov in to mislim, da je pomemben korak Evropske komisije. In na zadnje bi rada slišala še nekaj predlogov Evropske komisije, ne le o zbiranju podatkov, eh, ampak tudi o izmenjavi eh, podatkov. Zanima me, kakšen pravni okvir načrtuje Evropska komisija, eh, katere varovalke ima za evropske državljane in kakšen nadzor bo izvajala na tem področju. Dragi kolegi, imamo nekaj več časa, ampak to ne pomeni, eh, da lahko presežete čas, ki vam je na voljo. Torej, držite se dveh minut. Kamilja, v imenu skupine GUE. Ja, najlepša hvala. Torej, mislim, da eh, so bili dogodki v Parizu nekaj grozljivega in če samo pomislimo eh, na škodo, ki so jo ti dogodki povzročili, si moramo zastaviti vprašanje, kateri je pravi odgovor na to. Po mojem mnenju je problem v tem, da dejansko ne razmišljamo o tem, kateri je pravi odgovor. Zdi se, kot da se nismo nič naučili eh, iz teh terorističnih napadkov, napadov. Eh, potrebno si zastaviti vprašanje, kateri bi sedaj v tem trenutku bili pravi ukrepi. Kako bomo lahko odgovorili na ta način, da eh, ne bomo hkrati omejili svobode naših državljanov. Vsak odgovor je zmeraj povezan z omejitvijo pravic eh, državljanov. In če eh, bomo sedaj spet eh, začeli govoriti o starih instrumentih, ki so nam na voljo že od nekdaj, ne bomo prišli prav daleč. Eh, mislim, da moramo analizirati konkreten primer. Torej, zanima me, ali nameravate izvesti analizo obstoječih instrumentov, instrumentov za boj proti terorizmu, ali nameravate te instrumente uh, razviti tako, da bodo učinkovitejši. Potrebno si zastaviti vprašanje, kateri instrumenti so nam na voljo, kako z eh, temi instrumenti ravnamo in kako bi jih lahko uporabili še boljše. To je torej tisto vprašanje, s katerim bi morali začeti. In, eh, Koliko mi manjka prizadevanje na tem področju? David Cameron je dejal, da pravzaprav eh, več eh, ne moremo eh, imeti komunikacije, ki je ne bi mogli nadzorovati. Ali to pomeni, da naj bi prevedali šifriranje, da naj bi bila komunikacija prosta in da bi zatem pravzaprav okrnili pravice naših državljanov. Tega eh, v Nemčiji nikomor ne bi mogla razložiti. Eh, to je nespremljivo. Potem pa izmenjava podatkov o letalskih potnikih. Kako bi lahko zatem preprečili dogodke v Parizu? To ni logično. To ni logično. In zaradi tega se eh, temu ne nameravam podrediti kako se boriti eh, proti terorizmu. Mislim, da bi se morali proti terorizmu boriti tam, kjer eh, je pravzaprav eh, izvor terorizma. Bila sem v Iraku in tam ne gre zgolj za vojaško vprašanje, gre tudi za civilno vprašanje, kot recimo za eh, podporo eh, beguncem. Eh, potrebna je torej tudi podpora vsem tistim, ki zaradi nasilja trpijo. Poleg tega, je potrebno govoriti tudi o financiranju. Zakaj ne govorimo o Turčiji, ki financira teroriste? Zakaj ne govorimo o Saudski Arabiji, ki dostavlja orožje teroriste? Mislim, da so to vprašanja, o katerih eh, bi se še morali zediniti. Govoriti moramo tudi o tem, kako preprečiti mladim v naših državah članicah, da bi se pridružili džihadistom. V Nemčiji imamo sedaj program na to temo in mislim, da bi podoben program potrebovali tudi druge. In eh, kaj eh, je narobe pri integraciji v državah članicah Evropske unije? Tukaj delamo napake. In če si ne bomo zastavili teh vprašanj, eh, ne bomo dosegli napredka v boju proti terorizmu. Najlepša hvala. Hvala lepa, Judith Sargentini, v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik. Sofija je naštela kar nekaj primerov. Naj eh, dodam eh, še enega. 2010 eh, eh, je posameznik eh, ubil Teo Van Hof. Eh, ta primer sem naštela, zato ker prihajam iz Amsterdama. Eh, In zdi se mi, eh, da se v zadnjih eh, dneh eh, zgodbe zgolj ponavljajo. Poslušam predloge in, in pa zgodbe, ki sem jih slišala že pred desetimi leti. Seveda sem za deradikalizacijo, ampak zastaviti se je potrebno vprašanje, kaj se je zgodilo od leta 2004, ko smo pripravili obsežne programe deradikalizacije na katere pa smo potem preprosto uh, pozabili. Uh, kateri so tisti ukrepi, ki uh, naj bi pripeljali do tega, da bi se počutili varnejše? Prijeli smo uh, dokument, o katerem uh, se, so razpravljali v svetu za uh, notranjo varnost uh, 17. januarja in uh, Zapisano je, da države članice pravzaprav ne izmenjavajo informacij med seboj. 80 odstotkov podatkov v podatkovno bazo Europol, Europola zagotavljajo, uh, zagotavlja štiri. Uh, eh, zagotavljajo štiri države članice, druge pa ne in o tem bi bilo potrebno govoriti. In tukaj mislim, da uh, je še veliko manevrskega prostora za izboljšanje situacije. In uh, naj vprašam komisijo. V tem dokumentu eh, Sveta za notranje zadeve vidim, da vas je svet prosil, da pregledate eh, možnosti eh, zasega eh, dešifriranih podatkov, kajti tukaj naj bi šlo za primer Snowdena. Ja, ja, Snowden je res problem, morali bi se zaščititi pred radovednimi ljudmi. Mislim, da je Timmermans pretekli teden rekel, In o tem smo brali povsod, da bi morali zbirati podatke eh, o letalskih potnikih, ampak v skladu eh, z zakonodajo, eh, z področja hrambe osebnih podatkov. Ampak kaj pravzaprav to pomeni? Nihče ni povedal nič konkretnega o tem. Rada bi vedela, kaj to pomeni, kaj ti jaz osebno tega ne razumem. Schengen tudi na tem področju vidim, eh, da bi eh, morali eh, pregledati zakonodajo, kajti Schengen bi nas lahko zaščitil. Tukaj gre za evropske teroriste z evropskimi potnimi listi. kaj pomeni Schengen, kako nam lahko Schengen dejansko pomaga, eh, kaj ti vemo, da imamo prosti pretok preko notranjih eh, meja. Eh, Ferrara. Hvala lepa, gospod predsednik. Napadi, kot so bili tisti v Parizu, se pogosto nanašajo na, oziroma se pogosto navizujejo na politiko eh, nične strpnosti, eh, pri tem pa ne smemo pozabiti na naše temeljne pravice. In eh, zagotovo bi se znašli v paradoksalni situaciji, če bi omejili našo svobodo, svobodo govora, če bi okrnili naše osebne pravice zgolj zato, da bi eh, zagotovili večjo varnost. Zagotovo je potrebno najti uh, ustrezno ravnotežje med uh, dvema uh, pravicama oziroma med uh, dvema elementoma in sicer med temeljnimi pravicami in pa med pravico do varnosti. V prvem odzivu eh, je po našem eh, mnenju potrebno boljše policijsko sodelovanje, predvsem pri izmenjavi informacij. Eh, v Italiji pri francoski meji so pred nekaj dnevi aretirali dva belgijska državljana, ampak nacionalna policija pravzaprav ni imela ustrednih informacij do zadnjega dne, ko je prišlo do teh dveh aretacij to jasno kaže na to, da je potrebno eh, izboljšati sistem izmenjave informacij. V dolgoročnem pogledu pa je potrebno izboljšati izobraževanje, vključevanje. Potrebno se je upreti na instrumente, ki jih že imamo na voljo in uh, izkoristiti moramo prednosti, ki nam jih prinašajo temeljne človekove pravice. Kar pa zadeva internet, uh, ki je zagotovo odličen eh, instrument za prosti pretok informacij, za izmenjavo mnen, pa je ravno tako potrebno zagotoviti eh, večjo varnost. Ampak eh, pri tem državljanom ne moremo oduzeti možnosti, da izmenjujejo informacije na spletu. Potrebno je mogoče okrepiti nadzor eh, nad. Eh, usporednimi mrežami, kjer poteka anonimna komunikacija, kjer poteka nezakonita trgovina z orožjem in eh, mamili. Torej, na tem področju bi morali eh, storiti več in okrepiti eh, nadzor. Na ta način bomo lahko zbrali več informacij za boj proti terorizmu. Rada bi vas prosila tudi za nekaj informacij, govorili ste o uh, analizi. Ali nam boste lahko zagotovili konkretne informacije glede časovnice priprave te analize? Katere so dejavnosti, ki jih načrtuje Evropska komisija na tem področju? Najlepša hvala. Okay, um, Dobro, kolegi. Eh, dolg seznam govorcev še imamo. Skoraj da vsi poslanci želijo spregovoriti. No, ne vsi, ampak skoraj da vsi. Torej, imamo dva možna načina. Če se lahko držite minute ali dveh, bo to izvedljivo. V nasprotnem primeru pa uh, bomo nepravični do preostalih govorcev. Gospodje Zdemera in uh, gospa Fajon sta že bila dovolj prijazna, da sta nam dovolila spremeniti uh, dnevni red uh, in prestaviti njuno poročilo. Ampak prosim vas, da ste tudi vi dovolj prijazni in da uh, se držite minute ali dveh. Vidim, da prikimavate, ali se strinjate, prosim, odgovorite, ali je to izvedljivo. Minuto ali dve torej imate na voljo. No, tukaj bom izuzel Nemce, kaj ti eh, Nemci se znajo držati čas, ampak preostali ali se strinjate, to je bila zgolj šala. No, minuta ali dve torej, prosim. In usmerite vprašanja na komisijo kajti eh, izvedeti moramo, kako bo izgledal njihov predlog. Spadati. Najlepša hvala. Eh, zelo me je zanimal eh, ton vašega govora, ki je v skladu z tem, kar se je zgodilo v Parizu, pa tudi v skladu s tem, kar se je zgodilo v Belgiji. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi celotno evropsko eh, sliko. Eh, govorim o interpelaciji oseb, eh, ki veljajo za osumljence. Presenečena sem, da ste sami dejali, da eh, so eh, tragični dogodki, do katerih je prišlo povezani eh, z razvojem v 20. in 21. stoletju, ampak pozabili ste našteti tudi konkretne grožnje, kot recimo splet, kibernetski kriminal, Eh, in tako naprej. Dejali ste, da boste o tem razmislili, ampak kje je eh, vaš odziv, eh, kje je vaša časovnica? Nažalost, vemo, kakšna je realna situacija. Vsi dobro vemo, kaj se je zgodilo. Vprašanje danes eh, ni, ali bo prišlo do terorističnih napadov, vprašanje je, kdaj bo prišlo do eh, terorističnih napadov. Evropska komisija ima eh, veliko odgovornost in zato morate poskrbeti za konkreten odziv. Kakšen je torej vaš načrt, kateri so konkretni, učinkoviti ukrepi, ki jih načrtujete? In eh, kot je dejala eh, Sofi Intveld, kje so analize učinkovitosti instrumentov, ki smo jih sprejeli že zdavnaj? Eh, državljane bi eh, te analize zagotovo zanimale. Najlepša hvala. Jozef Weinhausen. Najlepša hvala, gospod Weidenholzer. Rad bi se eh, zahvalil za vašo analizo. Mislim, da je prav, da sedaj o tem tudi razpravljamo in povsem se strinjam z vami, da potrebujemo ustrezen odziv. vendar pa uh, mislim, da je zelo nevarno, če imamo sedaj eh, razpravo, v kateri vsi zahtevajo to, česar do uh, sedaj niso dobili. Določeni kolegi niso dosegli svojega, ko je šlo za izmenjavo podatkov o potnikih, pa bi to radi dosegli sedaj. Uh, drugi uh, niso podprli zakonodaje parlamenta pri varstvu podatkov, pa bi radi svoje dosegli sedaj. Torej, potrebujemo povsem jasno, eh, razumno analizo. Poskušati moramo identificirati probleme in se z njimi soočiti tako, da jih bomo eh, lahko tudi rešili. Zahvaljujem se vam eh, za vaš prvi stavek in sicer, eh, da lahko vse obstoječe instrumente bolje uporabimo in to mislim, da je pomembno eh, sporočilo. Kljub vsem tem grožnjam eh, smo uspeli poskrbeti za ustrezen odziv, kot recimo tukaj v Belgiji. Imam pa tudi dve vprašanje, ki se nanašata na vaš prispevek. In sicer eh, prvo vprašanje, sem poročevalec za Europol, govorili ste o ostankih v Europolu, zanimalo bi me kaj več o tem in drugič, eh, govorili ste eh, o zakonodaji na področju boja proti terorizmu in o čezmejnih dejavnostih, recimo e, napadalci v Parizu so svoje orožje kupili e, na železniški postaji Garde Midi v e, Bruslju. Hvala lepa, gospod Depre. Najlepša hvala, gospod predsednik, eh, hvala lepa, gospod generalni direktor. Dejali ste, da se je potrebno odzvati, ampak sorazmerno odzvati, povsem se strinjam z vami, eh, smo oziroma živimo v demokraciji in tako mora tudi ostati, vendar pa potrebujemo tudi demokratičen odgovor, eh, sorazmeren odgovor. Dejali ste, da imamo od leta 2011 učinkovito strategijo eh, za boj proti radikalizaciji in to odkrito povedalo me je presenetilo. Še posebej, eh, če eh, si ogledamo podatke. 3000 ehm, oseb se bojuje v Iraku in Siriji, tako da me ta vaša izjava res preseneča. Sprejeti smo kar, sprejeli smo kar nekaj eh, pobud, eh, tukaj je izmenjava podatkov o potnikih. Eh, Sofin Tvelt je, je omenila hrambo podatkov in pa odločitev Evropskega sodišča. V Belgiji imamo uh, zakonodajo, uh, kar uh, zadeva uh, lasništvo orožja, ampak to pravzaprav nič ne pomaga, kajti teroristi imajo še zmeraj dostop uh, do orožja. Torej, ne vem, kaj bi radi z tem uh, dosegli. Sedaj pa Schengen uh, in nadzor nad mejami. Ali bi lahko uh, nadzor izboljšali? Zastavil bi vam rad tri vprašanja. Ali je normalno, da države članice sedaj v okviru sistema SIS-2 same odločajo o tem, katere informacije bodo posredovale eh, v ta sistem. Kar zadeva prebivalce evropskih državljanov, eh, evropskih eh, držav, ki odhajajo in se bojujejo druge in potem prihajajo nazaj v Evropsko unijo. Eh, potrebno je zagotoviti nadzor na mejah eh, in enako eh, velja za mladoletnike iz Belgije. So tudi mladoletne osebe odpotovale v tujino z namenom boja potrebno, pa je tudi dovoljenje staršev za izstop eh, iz Evropske unije. Torej, kako se nameravate boriti proti temu? Eh, potrebno je sprejeti učinkovite ukrepe, ki pa bodo hkrati tudi demokratični. Najlepša hvala. Gospa Vozenberg. Mrs. Vozenberg. She left, okay. Zapustila nas je. Please. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Rutte. Events like. Gospod eh, Helaho, dogodki kot dogodki v vrh zadnjih 15 letih so mediji opozorili na to, da mošeje, šole eh, in kulturne centre eh, v veliki meri nadzirajo fanatiki. Tukaj govorim o, tudi o razdelitvi eh, homofobnih in pa radikalnih brošur v, na teh mestih. Eh, mislim, da se s tem ne soočamo v zadostni meri. Ne glede na to, kakšen nadzor eh, bomo imeli, ne bomo mogli eh, zatreti vsakega posameznika. Torej, ali menite, da namenjamo dovolj pozornosti eh, temu džihadističnemu gibanju eh, Govorili ste tudi o nadzoru nad orožjem. Ali govorite o zakonitem orožju ali o nezakonitem orožju? Gospod v Parizu je uporabil avtomatično puško, ki je ne moreš kupiti, vsaj ne na zakonit način, nikjer v Evropski uniji. Se si. Je tudi ona odšla? Ja. Dobro.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 potrebujemo evropski sistem eh, namesto 28 različnih nacionalnih sistemov. Tako bo prišlo do boljše izmenjave eh, podatkov. Krati pa je potrebno eh, zaščititi pravice posameznikov. Vsekakor pa se ne smemo odzvati emocionalno, ampak moramo dovoliti dovolj časa eh, tudi za razmislek. Hkrati je potrebno izboljšati tudi učinkovitost instrumentov in izboljšati delovanje Evropske komisije na področju zaščite oziroma varstva osebnih podatkov eh, in pa pri zaščiti temeljnih človekovih pravic. Eh, izmenjava podatkov v potnikih mora iti z roko v roki z varstvom osebnih podatkov ne sme priti do nesorazmernih odzivov z namenom boja proti terorizmu. Eh, gospod Timmermans je dejal, da bo predstavil eh, nove eh, predloge na področju izmenjave podatkov o potnikih ali o tem lahko poveste kaj več in lahko več poveste tudi o načrtih na področju varstva osebnih podatkov. Najlepša hvala. Tomas Četovski, Tomas. Tomaščedovski. <clears throat> Děkuji. Eh, já bych eh, na začátek eh, zakázal čtyři taková slovní spojení. Budeme lépe spolupracovat. Hvala lepa. Sam bi rad izpostavil predvsem naslednje. Boljše sodelovanje, boljša izmenjava informacij, obveščevalne službe bodo bolje sodelovale, nadzorovanje bomo izvajali veliko bolje. Pravzaprav, ko berem te stavke, ugotavljam, da ni nič novega. Sam sem prebral ta dokument, to strategijo in zanima me, kaj je novega. Vse te besede bi lahko zapisali po katerem koli napadu, tudi po tistem 11. septembra. Skratka, nič novega ne berem v tem dokumentu. Kot da bi to tezo napisal nek študent na univerzi. V tem dokumentu ni res nič novega, na čemer bi lahko gradili. Sam sem pričakoval, da se bomo pogovarjali o strategiji, o jasni strategiji za prihodnost, za prihodnja leta. Torej strategiji, ki bo temeljila tudi na psiholoških konceptih. Zelo dobro vemo, da teroristične napade zagrešijo separatistične ločene skupine, ki jih je težko nadzirati. Ne vem, zakaj sami sebe slepimo. Ne moremo nadzorovati vseh mrež in omrežji 365 dni na leto. Ali veste, koliko programske opreme se oblikuje vsak dan? Zanima me zato, kdaj nameravate vzpostaviti to izmenjavo informacij in sodelovanje. Imate kakšen konkreten rok, konkreten datum? kaj bo s to strategijo, kdo bo zakaj odgovoren, kdo bo izvajal kakšno nalogo. Če tega ne vemo, ne moremo uspešno sodelovati. Hvala lepa, gospa Konečna. Grazie, grazie, prezidente. Io... Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Na kratko sem se želela oglasiti. Prisluhnila sem predstavitvam in ugotavljamo, da je terorizem nacionalno vprašanje, k reševanju katerega pa lahko Evropska unija zgolj prispeva. Se strinjam, da gre tu za nacionalno vprašanje, ampak vseeno gre za transnacionalno zadevo. Prej smo slišali kolega, ki je rekel, da se naprimer orožje, ki se uporabi v eni državi, kupi v drugi državi. Zato bi morala Evropa obravnavati to vprašanje, pa ne zgolj v primeru nujnih zadev. Govorili ste o nadzoru, govorili ste o hrambi podatkov, s tem se potem ukvarja tudi Evropsko sodišče. Zanima me, kaj se dogaja na področju preventive. Ogromno vidikov je pri tem vprašanju, ki bi jih lahko obravnavali. Sama bi spostavila predvsem to. Kot veste, se teroristi večinoma pogovarjajo preko interneta. Vem, da je vse skupaj težko nadzorovati, ampak ta vidik bi moral, po mojem mnenju, biti prednosten. Slišali smo že, samo še to povem, potem zaključim, da je treba nekaj storiti tudi z mladoletniki. Vsako leto pride v Evropo na tisoče mladoletnikov brez spremstva, za katerimi potem izgubimo sled in številne te mladoletnike potem pograbijo kriminalne mreže in združbe. Zato bi morali obravnavati tudi ta dva vidika, ki sta po mojem mnenju res temeljnega pomena. Hvala. Najlepša hvala gospa Omari. Ne, je šla iz dvorane. Carlos Coelho je naslednji. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Ruce, za to predstavitev. Na področju pravosodja in notranjih zadev je zelo redko, da države članice zaprosijo za evropski odgovor. Moram reči, da imam občutek, da je lažje zahtevati evropski odgovor, kot pa priznati nacionalne napake. Ko govorimo o grožnji, ki jo predstavljajo mednarodne teroristične mreže, potrebujemo evropske odgovore. Vendar ti evropski odgovori ne bi smeli spodkopati prostega gibanja. Prosto gibanje potrebujemo, kot ste sami rekli, ko gre za boljše policijsko in pravosodno sodelovanje, ko gre za boljše deljenje obveščevalnih podatkov, ko gre za ponujanje boljših odgovorov, ko gre za nadzor nad uporabo in prodajo streljnega orožja. Tu definitivno potrebujemo več Evrope. Glede Schengna moram reči, da sem dobil občutek in upam, da se ne motim, da komisar Avramopoulos in podpredsednik Timmermans stojita na pravi strani, kar pomeni, da nam ni treba spreminjati šengenskih pravil. Dobro bi jih morali izvajati. Oceniti moramo, ali na vseh zunanjih mejah opravljamo delo tako, kot bi ga morali. Zavedamo se, da nismo enako učinkoviti pri nadzoru na vseh zunanjih mejah Evropske unije, zato moramo preveriti, kje se pojavljajo težave. Na voljo imamo nov instrument. Parlament je skupaj s svetom in komisijo sprejel nov šengenski evavacijski mehanizem. In ta instrument moramo začeti uporabljati, zato da ocenimo, kje nastajajo težave. Tako bomo lahko težave reševali tam, kjer se pojavijo. In loko jih bomo torej odpravljali, ne pa da zahtevamo spremembe šengenske zakonodaje. Nobene nujne potrebe potem ne vidim. Hvala. Um, Hvala lepa, Carlos. Gospa Gomez. Govorimo o evropskih odgovorih na nastale težave, ampak Evropska unija je ravnala še slabše kot države članice, predvsem, ko gre za obveščevalne zmogljivosti, ki so se precej razpršile, ne prihaja do deljenja obveščevalnih podatkov. Nedavno sem izvedela, da obstaja ločeno deljenje, imamo ICN, potem delovanje izven ICN-a, e kaj se dogaja z sodelovanjem Vemo, da se širijo tudi krizni centri, enega imamo v GD Home, enega v GD Sanko, enega v GD Eko. Se vam ne zdi, da bi bilo bolj smiselno vse to združiti in države članice na nek način prisiliti, da se vključijo in da začnejo deliti obveščevalne podatke, ki jih zaenkrat še ne posredujejo in zaradi tega je tudi prišlo do precejšnjih neuspehov pri boju proti terorizmu. Mislim, da bi morali vložiti več v to, da bi tudi arabski govorniki lahko spremljali odprte in zaprte vire informacij v arabskem jeziku. Tudi oni se namreč soočajo s terorizmom. Zato me zanima, kaj boste storili, zato da bodo države članice storile tisto, kar morajo storiti, da jih boste k temu prisilili. Gospod Dekerkhov, vi ste to večkrat podarili in vse kaže, da države članice ne počnejo dovolj, da bi se učinkovito borile proti terorizmom. Da ne omenjam sploh naložb v programe proti terorizmu in proti deradikalizaciji mladine. Se pravi, da potrebujemo posebno drugačne politike, kot smo jih izvajali v kontekstu strogega vrčevanja, ki je zgolj spodbujal okoliščine, v katerih je prišlo do marginalizacije skupnosti in posameznikov, ki so nagnjeni k temu, da jih teroristi potem rekrutirajo. Hvala lepa, Monika Holmajer. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Zelo intenzivno sem si prebrala dokumente sveta in tudi mm, sporočila komisije in malo sem začudena tu v tem odboru. Na eni strani podtikavamo tistim, ki so se prej zauzimali za izmenjavo podatkov o letalskih potnikih, da, sedaj, da to sedaj želimo izkoristiti. Torej, mi eh, tega nočemo sedaj izkoristiti, temveč eh, zavidamo se, da bi jasni standardi pri izmenjavi podatkov o letalskih potnikih bili dobri, kajti če imamo 28 različnih eh, ureditev, potem to ne bi bilo dobro, kajti tudi ne bi imeli e, možnosti, da vplivamo na standarde varstva podatkov. Razen tega menimo, da je to enostavno potrebno. E, atentator e, eh, e, iz Brusle je prišel iz Frankfurta in e, sicer zato, ker tam nimamo Eh, takega dogovora o izmenjavi letalskih potnikov. Belgija pa to ima. Eh, to torej potrebujemo. Moramo se ukvarjati s strokovnimi vprašanji in ne smimo se enostavno politično napadati. V času, ko, ki so zelo težavni, v časih, ko so težavni, moramo politično sodelovati in ne se razmejevati. In če Smo mnenja, da je uredba izmenjave podatkov o letalskih potnikih potrebna, se je treba tega lotiti strokovnega vidika. Če pogledam na gospoda Weidenholzerja, on je naprimer. Kako pa je s hrambo e, podatkov o strankah pri bankah v Avstriji? kako dolgo se tam hranijo. Torej, pri finančnih interesih eh, lahko eh, imaš dostop do vseh podatkih. Takšn je, takšno je mnenje zelenih in liberalcev, tudi kar zadeva podatke eh, bolnikov. Tudi v Nemčiji in v Avstriji je to možno. Torej, kjer gre za eh, težka vprašanja, kjer gre za življenje in smrt, potem se moramo pametno pogovoriti med sabo in ne smemo um, se samo napadati. In sem sodijo tudi pomembna vprašanja, kot so deradikalizacija ali sprememba strategiji, tudi vprašanje zaporov, kako preprečiti radikalizacijo tam. Vsa vpraš ta vprašanja sodijo sem. ELS uh, eh, ni enostranska, ni samo za uh, shrambo, eh, hrambo telekomunikacijskih podatkov in izmenjavo podatkov o letalskih potnikih, temveč za celoten svežen. Zato bomo potrebovali nekaj tednov uh, in treba je ustrezno pripraviti te ukrepe. Ne smemo pa si vzeti preveč časa, drugače nam, bo, nam bodo učitelji, da, se, da ne skrbimo dosledno za varnost ljudi. Varnost pa je pomembno, pomembna dobrina. Če Eh, ugotavljamo pomankanje izmenjave podatkov med državami članicami, moramo videti naslednje. Državam članicam moramo um, zagotoviti, da um, um, ne bodo poklicane v določene odbore, kjer se bodo morali zagovarjati za to, da so izdale določene podatke. Torej tudi države članice potrebujejo podporo in tudi Evropski parlament mora pri tem delovati usklajeno. Miriam. Hvala lepa, gospod Dali. Thanks, chair. I will try to be. Hvala, predsednik, bom skušala biti čim bolj telegrafska, glede na to, da smo časovno omejeni. Najprej hvala lepa za to razpravo. Ko se pogovarjamo o teh zadevah, je očitno, da potrebujemo ciljno usmerjeno jasno strategijo, strategijo, ki se bori proti terorizmu v Evropi, nedvomno ampak na žalost smo večinoma v položaju, ko stvari skušamo popraviti ali zakrpati, ko pride do dogodkov. Tako da se že veselim strategije, ki bo uravnotežila varnost naših državljanov in tudi temeljne pravice. Tri vprašanja imam. Večkrat slišimo, da moramo bolj skrbno spremljati, kaj se dogaja z tujimi borci, ki so se borili na strani samističnih skupin in se potem vračajo nazaj k nam. Kako to počnemo, kaj počnemo s tem v zvezi, kako vi gledate na to, zanima me, ali dejansko spremljamo od blizu to vprašanje. Po mojem mnenju, pa tudi po mnenju številnih kolegov, uh, države članice lahko izboljšajo čezmejno sodelovanje, lahko si delijo obveščevalne podatke, ko gre za zgodnje odkrivanje grožen varnosti. Zanima me, kako vi gledate na to, kako bi države članice dejansko lahko učinkovito sodelovale. Pred nekaj dnevi, in o tem so poročali pri nas doma, je predsednik ustavne skupščine v Libiji opozoril, da Evropska unija podcenjuje možnosti islamske države glede infiltracije v Evropski uniji. Zanima me, ali vi na to gledate kot na grožnjo ali ne. Če ja, kaj počnete s tem v zvezi oziroma kaj boste storili s tem v zvezi. Državljani, ne zgolj pri nas na Malti, ampak tudi drugot po Evropi, resnično potrebujejo odgovore, ne pa da smo kar naprej v položaju, ko krpamo zadeve po dogodkih. Hvala. Hvala lepa, gospa Žuli. Hvala lepa, gospod predsednik. Napadi v Parizu 7., 8. in 9. januarja so privedli do tega, da je 11. januarja ministerski predsednik zahteval, da države članice sprejmejo predlog PNR. -o. Sama ne razumem ravno najbolje te povezave. Povdarjamo PNR, sočasno pa ne želimo pogledati tega, kaj se je dogajalo pred temi dogodki. Nacionalni tožilec je 4. decembra v Parizu opozoril na to, da ne morejo več opravljati svojih varnostnih nalog in funkcij, ker jim voda teče v grlo. Nimajo niti pametnih telefonov, naprimer. Pa gre zgolj za naložbo v vrednosti nekaj sto evrov. Premalo je kadrovskih verov. Zaradi seveda vrčevalne politike. Ali veste, da je v Franciji boj proti terorizmu v rokah tožilca gospoda Molinsa, ki ima veliko drugih nalog, ne ukvarja se zgolj z bojem proti terorizmom. 15 nadomestnikov ima, 16 preiskovalnih sodnikov in 10 sodnikov sodeluje z njim. Samo toliko. Za 1700 oseb se je zmanjšalo število zaposlenih v policiji pri nas. Od nastalih dogodkov pa so bile dane obljube, da se bodo tudi kadrovsko zadeve okrepile. Mislim, da bi morali prenehati s tem eh, oziranjem v prihodnost in predlogi, kako prepričiti to vrstno dejanje. Ozreti se je treba tudi v preteklost, kaj se je dogajalo, ko sta tudi bila tako ači potovala od predmestja Pariza v Pariz, pa smo od, prav tako imeli na voljo podatke PNR. Mislim, da bi morali prepovedati kriptiranje. NSA je pripravila sistem, ki temelji na algoritmih, ki naj bi omogočili, da v realnem času dekodiramo podatke. Članek s tem v zvezi je objavil časnik Le Monde pred nekaj dnevi. Mislim, da bi morali vsi, tudi vodje vlad in držav, storiti nekaj za to, da se zaščitimo pred usiljevanjem tujih sistemov. Zeleni nasprotujemo tej zahtevi, ki sem jo prej izpostavila, torej zvezi s PNR, ker ni povezana z dogodki. Obstoječe instrumente premalo pogosto uporabljamo. Krepiti je treba vse instrumente, ki jih imamo za to, da nadziramo tiste, ki so že znani policine, pa da vzpostavljamo sistem univerzalnega nadzora. Hvala. Hvala lepa, gospod Vos. Hvala. Ja, prav se mi zdi, da vse, eh, kar je možno storiti, eh, tudi da se o tem tudi pogovorimo in potem uh, se pogovorimo o tem, kaj je možno izvesti hitro in učinkovito. In seveda potrebujemo tudi koncept eh, za to eh, situacijo na področju varnosti, ampak v Evropi moramo začeti razmišljati tudi o definiciji nacionalne varnosti in o tem, kaj pomeni terorizem. Uh, v povezavi z organiziranim kriminalom, kajti skupine teroristov in organizirani kriminal eh, so pogosto povezani. Razen tega pa moramo razmisliti o tem, katere podatke potrebujemo, kateri podatki so najbolj nujni za boj proti terorizmu. V Evropski ljudski stranki smo prepričani o tem, da so pomembni podatki, ki dajo dodatna spoznanja in to so pač telekomunikacijski podatki ali podatki o letalskih potnikih. Ti namreč zagotavljajo dodatne informacije, vse pa je treba, uh, mora temeljiti na evropski zakonodaji. Pomembno pa je tudi, da finančna sredstva teh ljudi ob vseh težavah, asimetričnih grožn, o katerih se govori, torej da bolje nadziramo finančna sredstva in finančne tokove in da uh, um, okrepimo tudi spremljanje dogajanja na internetu. Zato je potrebno seveda tudi več osebja in sredstev. Možni so tudi hitri postopki za hiter umik eh, spletnih strani, ki napeljujo k radikalizaciji, potem um, eh, oduzim potnega lista, prepoved vstopa ali stopa iz države. V Avstriji, na primer, razmišljajo o tem, ali ne bi uh, financiranje imamov iz tretjih držav sploh dopustili ali ne, ali ne bi bilo bolje, da mora vsaka skupnost eh, sama eh, na kraju samem plačati imama. In razen tega tudi, kako nam lahko uspe bolje vključiti Turčijo v to mednarodno sodelovanje, kajti ravno tam je veliko eh, stvari. Eh, problematičnih. Torej na eni strani imamo tehnične velike projekte ali tudi Europol, torej da bi Europol še bolje izkoristili za izmenjavo policijskih informacij, pa tudi možnosti šengenskega režima je treba izkoristiti v okviru SIS, da se identificirajo eh, borci. Eh, in potem multilateralno sodelovanje obveščevalnih služb je treba okrepiti. Pa tudi eh, spodbujati izvajanje primskega dogovora. Zdi se mi, da če bi izpopolnili to obstoječo strategijo, bi imeli možnosti, da izboljšamo verjetnost eh, večjega uspeha. York. Hvala lepa, gospod Bjork. Thank you very much. Um, Najlepša hvala. Najprej moram reči, da po teh napadih v Parizu, po tem, kar preberem in slišem, slišim, postanem zaskrbljena. Namreč sprašujem se, kaj je Evropa, kaj je Zahod, o tem govorijo v časopisih. Ne vem, ali je prišlo do kolektivne izgube spomina. Ta celina je nastala na rasizmu, kolonializmu, Pri nas je islamofobija razširjena, afrofobija je razširjena, antisemitizem in tako naprej. Ne smemo postati anti-islamistični, zato se mi zdi, da so naše družbe tako ali tako že precej razdeljene. Terorizmi oziroma teroristi, ki napadajo, so evropejci, to smo mi. Nekateri pozabljate tudi na terorist rasistična dejanja, ki jih izvaja skrajna desnica, naprimer Breivik na Norveškem, on je bil prav tako evropejec. Naj še enkrat ponovim tisto, kar so povedali kolegi iz Levice. 15 let terorizma. Rezultat je katastrofalen. Spraševati bi se morali o tem, kaj je šlo narobe, kje je se je zataknilo. Ali potrebujemo več nadzora, več bomb? Poglejte, kaj se je zgodilo v Parizu. Vsi se moramo sesti za mizo in se pogovoriti o tem, kaj nam je storiti. Ne potrebujemo več nadzora na internetu, ne potrebujemo evropskega patriotskega zakonskega akta, ne potrebujemo krepitve šengenskega sistema. Potrebujemo več tega, kar ste komaj omenili v svojih predstavitvah več ukrepanja, ko gre za spreminjanje zonanje politike. 15 let vojne ni prineslo rezultatov v boju proti terorizmu, se pravi, treba nekaj storiti drugače. Omenili ste socialno kohezijo, socialno integracijo, da je to pomembno, ampak niste omenili niti enega ukrepa s tem v zvezi. Kako se bomo borili proti samofobiji, proti diskriminaciji, proti polarizaciji v družbi? To so dolgoročni načrti in tega bi se lotevali, če bi resno mislili v boju proti terorizmu. Hvala. Hvala lepa, gospa Swingbark. Tak eh, ja, for... Najlepša hvala. Vesela sem, da je danes toliko oseb v dvorani, kaj ti to kaže na to, da se ogromno oseb zanima za to temo. 3. decembra smo vložili predloge sprememb k Evropski varnosti strategiji. Številni so zavrnili te predloge sprememb, ki sem jih vložila. Morda bi jih morala še enkrat, me zanima, kaj bi se zgodilo. Govorili ste o analizi vrzeli, o instrumentih, ampak po mojem mnenju bi morali govoriti o pomankljivem nadzoru na mejah in tako naprej. Boj proti terorizmu je nacionalna zadeva, ampak če bomo vzpostavili na evropski ravni sodelovanje, potem se mi zdi, je sedaj nastopil pravi trenutek, da to storimo. Na voljo imamo uredbo 2178, ki govori o ponovni uvedbi nadzora na mejah za voljo nacionalne varnosti. Morda bi morali to nekoliko bolj odblizu pogledati. Džihadizem je v usponu predvsej v usponu v državah Evropske unije. V švedskih medijih vse bolj pogosto beremo o švedih, ki jih ubijajo v Siriji in Iraku. Ja, do česa pa smo prišli? Verjetno je razlog moč iskati v tem, da je vse več priseljencev na švedskem in tudi v drugih državah unije. Zato me zanima, kakšne ljudi spuščamo na naše ozemlje. Očitno je predvsej velika verjetnost, da bodo tudi ti ljudje prišli v Evropa. Boriti se moramo proti radikalizaciji, vr, ukvarjati se moramo s temi, ki pridajo nazaj v Evropo, potem, ko so se borili drugot. Bolj odvračilne ukrepe bi morali vzpostavljati. Govorimo o morilcih, o posiljevalcih, o trgovcih, sužni. Konvencija Združenih narodov o človekovih pravicah bi morala veljati za vse, tudi za nas v Evropi. Sama želim uživati pravico, da se varno počutim doma. Kako boste 21.78 izvajali v državah članicah? Hvala. Um, Hvala lepa, gospa Guillaume. Merci. Hvala lepa. Nisem mogla biti prisotna, ko ste podajali svoje predstavitve. Se pa strinjam s kolegi, ki pravijo, da bi morali biti mirni, da ne bi smeli prenagljeno ukrepati, ampak vseeno moramo delovati z določeno mero nadzora. Zanima me, kakšen rezultat smo dosegli s politikami, ki smo jih izvajali do sedaj. Kaj se dogaja z besedili, ki smo jih sprejeli in se že izvajajo? Zanima me, če povzamem, na kakšen način pridobivamo jasne informacije o izvajanju veljavnih politik. Tu se mi zdi bistvenega pomena za nadaljni razmislek. Druga zadeva. Številni so rekli, da imamo kot poslanci odgovornost, namreč tudi sami smo sodelovali pri sprejemanju odločitev. Tudi komisija nosi odgovornost. Ne bi pa smeli spregledati odgovornosti držav članic. Države članice se legitimno sprašujejo o tem, kaj naj storijo skupaj, kaj je z solidarnostjo, s sistemi za izmenjavo informacij. Te zadeve ne delujejo dovolj dobro, tako da se legitimno sprašujejo tudi o dobrih praksah, ko gre za izmenjavo informacij, kaj se zgodi, če se informacije ne obdelajo na primeren način. Še tretja zadeva, tu bi morali nekoliko odpreti vrata. Sicer smo dosegli napredek v zadnjem obdobju, ne osredotočamo se več na en sam instrument, ki naj bi razrešil vse naše težave. Nimamo alfa in omega instrumenta, v mislih imam PNR. Pomembno je, kaj je z podatki, ki jih imajo na voljo države članice. Razmišljanje o PNR-ju še naprej poteka. Potrebujemo ustrezno ravnotežje med temeljnimi svoboščinami in varstvom podatkov ter bojem proti terorizmu ampak očitno to ni edina zadeva, ki jo moramo opraviti. Potrebujemo širši nabor instrumentov za boj proti radikalizaciji, poskrbeti je treba za večjo integracijo. Izobraževanje je pomembno, naš odbor sicer ni pristojen za to, ampak vseeno potem mobilizacija na internetu. Tudi tu najdemo lahko veliko informacij, boj proti različnim oblikam trgovanja, policijsko sodelovanje, pravosodno sodelovanje, sodelovanje s tretjimi državami. Še nekaj me zanima in tu se strinjam s kolegom Kveljom. To vprašanje je omenjeno tudi na prej omenjenem dolgem seznamu. Kaj je s šengenskim mejnim zakonikom? Ali je ta ciljno usmerjen ali dobro deluje? Kaj se dogaja z vstopom Romunije in Bolgarije v šengensko območje? Boste tu nekoliko upočasnili zadeve. Morda bi morali preveriti, kaj se dogaja s šengenskim zakonikom. Preden se lotimo spremembe šengenskega zakonika, bi morali preveriti, kako se določbe izvajo. Premalo časa se to izvaja, da bi lahko že sedaj sklepali o tem, ali naj se šengenski zakonik spremeni ali ne. Zanima me tudi, kako gledate vi na morebitno spreminjanje šengenskega zakonika. Hvala. Hvala lepa. Še štirje ste na seznamu. Čas nas preganja, zato vas prosim, da mi pomagate. Gospod Radev. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин директор, скъпи колеги. Хвала лепа, господ председник. Споштовани генерални директор, колегица и колеги. Teroristični napadi v Franciji so pokazali, da moramo nujno še enkrat razmisliti o pristopu, ki ga zauzema Evropska unija v boju proti terorizmu. Izboljšati je treba ukrepe, zato da bomo lažje preprečili teroristične napade. Drži, da se nobena država članica ne more sama boriti proti teroristom, zato moramo ukrepiti sodelovanje. Ne zgolj med državami članicami, temveč tudi s tistimi državami, ki ležijo v našem sosedstvu, torej države Bližnjega vzhoda, Zahodno-Balkanske države. Potem je tu še vprašanje trgovanja z orožjem, poskrbeti moramo za to, da orožje ne bo prišlo v napačne roke. Skrbno treba spremljati tudi finančne tokove, da ne bodo teroristi imeli na voljo ustreznih finančnih virov. Potem je tu še uredba o finančnih transakcijah, tudi s tem bi se morali ukvarjati. Sam pozdravljam sporazum med svetom in parlamentom o uredbi o boju proti pranju denarja. Enako velja za direktivo na isto temo. Financiranje teroristov je tisto, ki bi se ga morali lotiti. Če teroristi ne bodo imeli denarja, bodo brez moči. Potrebujemo posebne ukrepe s tem v zvezi in zanima me, če imate v mislih kakšne konkretne ukrepe, s katerimi bi lažje nadzirali finančne tokove v določena geografska območja. Hvala. Gospa Helga Stevens. Dank u wel. Hvala, gospod predsednik. Torej, moramo videti, da v Evropo prihaja veliko beguncov, predvsem iz Sirije. In v državah, Eh, kamor pridejo, eh, zelo površno pregledujejo njihove identifikacijske dokumente in tudi to vpliva na varnost. Vemo pa tudi, da Ehm, pogosto sami uničijo te identifikacijske dokumente in potem lahko, ko so v Evropi, se svobodno gibljajo po šengenskem prostoru. Nočem seveda postaviti pod vprašaj pravice ehm, do azila za begunce, vendar sprašujem komisijo, ali pripravlja specifične ukrepe, da bi ehm, morebitne teroriste že zavrnili na meji. Hvala. I thought we had a new member when uh, the secretary. Gospod Ikoni. Hvala. Hvala, gospod direktor, za to zelo jasno predstavitev. Potrebujemo nove ukrepe, nove akcije. Moramo predvsem eh, pregledati evropsko varnostno strategijo. Evropski parlament je decembra pripravil resolucijo o tem in to moramo pripraviti zelo hitro. Pri tem mora sodelovati Evropski parlament. Kako daleč je komisija pri pripravi te strategije in kdaj lahko računamo s predlogi z vaše strani? Internet uporabljajo teroristi za širitev idej o terorizmu in za radikalizacijo. In potrebujemo sredstva, ki bodo to preprečila. Ne gre samo za cenzuro, temveč gre za umik, eh, material, eh, za, gre za umik material teroristične propagande. In v ta namen morajo sodelovati organi za pregon in internetne družbe. Da bi vzpostavili tako sodelovanje, moramo videti, da da eh, moramo skupaj ehm, razpravljati o takšnih rešitvah, kajti treba je zagotoviti tudi varstvo podatkov za državljane. Sprašujem, ali ste že začeli razpravo o takih rešitvah tudi z eh, Agencijo za temeljne pravice in z nadzornikom za varstvo podatkov. In razen tega potrebujemo moramo videti, koliko držav izvaja eh, zakonodajo v zvezi s eh, podatki o letalskih potnikih, ampak bolje je, če imamo eno uh, uredbo v PNR in ne 28. Seveda moramo zagotoviti tudi zasebnost, ampak to sta dve plati ene medalje. Potrebujemo varnost Eh, svoboda za varnost in varnost za svobodo. In zato eh, moramo utemeljiti svoje ukrepe predvsem tudi na jasne analize. Ob istem času menim, da moramo ponovno definirati eh, direktivo o hrambi telekomunikacijskih podatkih po sodbi Evropskega sodišča. Moramo pripraviti novo direktivo in pri tem upoštevati priporočila Evropskega sodišča ali imate kakšne informacije, kako doseči tak cilj ob upoštevanju priporočil sodb, sodišča. Potem šifrirana sporočila. Moramo tudi tu najti rešitve in sisteme zgodnjega opozarjanja, tako da bomo prepoznali grožnje, vendar ne smemo uh, uničiti šifriranja z napačnimi rešitvami. Če želimo izvesti vse to, moramo eh, predvsem zaključiti delo na svežnju o varstvu podatkov in gospod Nagi je na vrsti zadnji v tej razpravi. Hvala, gospod predsednik. Moramo se boriti proti terorizmu z vsemi sredstvi in z vsemi orodji, ki so na voljo. Ni eh, lahko najti pravih eh, sredstev in orodij. Eh, špansko stališče eh, se glasi, da naj bi znotraj šengenskega območja eh, spet uvedli eh, kontrole na mejah tega sicer tu nihče omenil, eh, ampak to je nespremljivo, to ni eh, možna rešitev. Spomnim se dolgih eh, vrst na avstrijskem slovensko-mačarski meji, ko smo morali čakati ure in ure za vstop. Ali si lahko predstavljate, kaj bi to pomenilo, če bi spet uvedli nadzor na mejah, ko na sto tisoče ljudi eh, prestopa mejo vsak dan. Eh, to so tudi delovni migranti, predvsem v. Po komunističnih državah bi to bil velik problem in ta uh, svoboda gibanja je za nas pomemben in velik dosežek. Eh, ponovna uvidba mejnih kontrol bi to bil ogromen korak nazaj. In to, eh, in koliko bi to stalo, eh, torej takšna učinkovita, učinkovit nadzor notranjih meja, ta sredstva naj bi namenili varovanju zunanjih meja. Eh, gospod eh, generalni direktor, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Seveda bi sedaj ure in ure lahko odgovarjal na vaše vprašanja. Poskušal bom odgovoriti zelo na kratko. Prvič, eh, želim vam jasno povedati naslednje. Menim, da se vidi, razpravljamo o številnih zadevah po atentatih na Charlie Hebdo in eh, dogodkih v Parizu in pozneje v Belgiji, vendar o mnogih zadevah smo razpravljali seveda tudi že pred tem. In eh, nočem se opravičiti gospodu Kerhofu, če govorim eh, torej o. Um, ostankih, ki jih je treba še storiti. Skupaj z gospod Weimström, z gospodom Avramopolusom um, um, se bi da razpravljamo tudi o potrebi po izboljšanju zadeve na področju podatkov podatkov o letalskih potnikih, potem eh, strategija za varnost. Vse to je aktualno in seveda moramo doseči napredek pri tem in tudi nadaljevati delo. Postavili ste um, vprašanja o zvezi z PNR in shramba telekomunikacijskih podatkov, torej kako bi to direktivo lahko ustrezno prilagodili. Ta razprava je v teku. Um, to zadeva seveda tudi nadzornika za varstvo podatkov. Treba se je pogovoriti o namenu, o obdobju hrambe telekomunikacijskih podatkov in o vlogi nadzornih organov za varstvo podatkov v tem kontekstu, ampak tega se seveda vsi zavedate. Kar zadeva vprašanja izvajanja spremembami pogodbe in zato, ker sedaj v celoti uporabljamo evropsko zakonodajo za začetek eh, postopkov v primeru kršitev, to je pa privedlo do eh, bolj učinkovitega izvajanja. Eh, in omenjen je bil primski sporazum švedska pobuda. Komisija poziva države, da to izvajajo bolj primirno. Torej tudi sam države članice vedno opozarjam na to. Um, ministri za notranje zadeve, za zunanje zadeve um, in drugi, nihče ni postavil pod vprašaj Schengena. Um, Vsi so mnenja, da je Schengen med najpomembnejšimi pravnimi ureditvami, ki jih imamo v Evropi in to je tudi, to je tudi dobro. O enem vprašanju pa se razpravlja in sicer o učinkovitosti nadzora evropskih državljanov, ko zapuščajo Evropsko unijo. Torej, v šengenskem zakonniku eh, piše, da naj bi sistematično prebirjali dokumente, torej če so dokumenti eh, ponarejeni ali uničeni. Tri, pa se je tudi vprašati, kako zagotoviti, bodi si pri izstopu ali v stopu državljanov EU, eh, kako na najboljši način eh, identificirati te borce in kakšne metode uporabiti pri tem. Torej, ta debata je povezana z analizo eh, strategije o varnosti, vendar ni splošne razprave um, o reviziji Schengena ali da bi kdo postavljal pod vprašaj Schengen. Torej, gre predvsem samo za odpravo pomankljivosti in eh, za vprašanje o tem, ali Schengen ustrezno deluje ali ne. Potem sem spraševal glede, nekateri so spraševali glede bolj celovite razprave. Gre torej za um, agendo o varnosti um, aprila-maja se bomo tega lotili in to nam bo omogočalo bolj horizontalen pristop ne samo do terorizma, temveč tudi do organizirane kriminalitete, do um, boja proti korupciji, trgovanja z ljudmi in tako naprej, vse, kar piše tudi v vaši resoluciji. In to bo potem petletni akcijski načrt in sicer um, z um, poudarki ukrepov, ki so potrebni, potrebnega ukrepanja. Pričemer, kot rečeno, uh, gre za horizontalno razpravo, kar zadeva zakonodajo o strilnem orožju. Uh, v realnosti ne moreš zakoniti, eh, spremeniti nezakonitega delovanja zakonodajo, ampak so bistvene razlike med nacionalnimi zakonodajami za stil, strilno orožje. Tudi kar zadeva eh, posredovanje informacij v šengenski informacijski sistem in eh, v sistem Europola in Interpola. In Potrebno je bolj intenzivno policijsko sodelovanje tudi s tretjimi državami, če si ogledamo določene poti strelnega orožja, predvsem iz Zahodnega Balkana proti Evropi. Torej, tu ugotavljamo, da so um, področja, kjer so možne bistvene izboljšave. Nisem um, veliko govoril o tretjih državah. Vi ste uh, obogatili razpravo z uh, eh, omimbo, sodelovanja s tretjimi državami. O tem bi tudi lahko razpravljali ure in ure. Ali naj bi se bolj osredotočili na sodelovanje s Turčijo, kako naj bi kooperirali z drugimi tretjimi državami. Torej nisem omenil izobraževanja, to je res, ampak v okviru komisije se o tem razpravlja in sicer v sklopu integracije. Potem gospod Bun je govoril o sodelovanju na področju interneta in sicer z Agencijo za človekove pravice in IDPS. To je tudi pomembna eh, točka, predvsem, ko, eh, se pri, ko gre za ukrepanje vlade. Seveda pa želimo spodbujati tudi prostovoljno delovanje, ukrepanje na tem področju. Eh, spodbujati več prostovoljnega delovanja in to je povezano tudi z umikom določenih vsebin spleta. spleta. Največji slon v tej dvorani, da se izrazim tako, in gospod Kerhov bo gotovo tudi še govoril o tem, in sicer kako zagotoviti večje zaupanje med državami članicami eh, v zvezi z izmenjavo informacij ne da bi um, <clears throat> se odpovedali lastništvu teh podatkov. Imamo torej šengenski eh, sistem, um, potem uh, sodelovanje finančnih obveščevalnih um, enot, potem um, focal point za potnike, torej kako zagotoviti dovoljšno zaupanje za izmenjavo teh informacij, tako da bodo naši sistemi bolje delovali. Zato pa ne moreš sprijeti enostavno zakonov. To se mora razviti in to se bo moralo zgoditi v naslednjih letih. Gospod predsednik, zavedam se, da na številna vprašanja nisem odgovoril, ampak upam, da sem um, odgovoril na najbolj priče zadeve. Hvala. Sedaj pa nadaljujemo s uh, eh, Dekerkohom, evropskim koordinatorjem za boj proti terorizmu. Deset minut uh, imate na razpolago, potem pa bo uh, sledila razprava. Ampak malo se bojim da če se bo jih 27 oglasilo za razpravo, da ne bomo imeli veliko časa za naslednje govornike. Um, torej, zato prosim, da se oglasijo v razpravi predvsem kolegi, ki se dejansko s tem dosjejem tudi ukvarjajo. Torej, prosim vas, da niste daljši od desetih minut, eh, gospod Dekerhoff. Beseda je vaša. Torej, po gospodu De Kerhofom bodo govorili tudi naslednji govorniki in potem bo sledila splošna razprava. Gospod De Kerhof je prvi. O, o, o memoiru viktim v Franciji. Govoril bom eh, francosko in poskušal bom biti kratek, eh, kaj ti rad bi, da bi lahko spregovoril tudi kolega o varstvu podatkov in pa o, o kolega, ki bo spregovoril o temi preprečevanja. To sta dve teme, ki se mi zdita izjemno pomembni. To, kar se je zgodilo v Parizu, me navdaja z glavako žalostjo, hkrati pa z optimizmom. Potrebno Eh, se osredotočiti na tri eh, dogodke. 12. Eh, so se sestali politiki in izrazili močno pripravljenost na delovanje. In to se mi zdi izjemno pomembno. Poskrbeti moramo za odziv. Vlada in eh, parlament eh, morata biti zaradi teh eh, terorističnih napadov še toliko bolj motivirana. Po nesreči Erike so bili sprejeti ukrepi na pomorskem območju in tako lahko pričakujemo tudi ukrepe po pariških napadih. Obama je dejal uh, nekoč dejal, da uh, nikoli uh, ne smemo izpustiti priložnosti, ki jo uh, ponuja kriza. Jaz sem Šarlito, je gibanje državljanov brez primere takšnega gibanja v preteklosti še ni bilo. Eh, imeli smo že gibanje ne v mojem imenu, not in my name, ampak eh, vseeno je to gibanje, jaz sem šarli, gibanje brez primere in mislim, da je to eh, nekaj čudovitega. Vsi vemo, da je preprečevanje terorizma kolektivna dejavnost. To ne more biti dejavnost, ki je zgolj v rokah policije ampak eh, je to odgovornost celotne družbe, ki mora uspodbuditi eh, delovanje eh, vlade in parlamenta. Rekel sem torej, da me ti dogodki navdajajo tudi z optimizmom, tudi zaradi tega, kar je povedal kolega Rule iz komisije, ki je dejal, da bodo dobro razmislili, preden bodo podali predloge. Imam pa še en razlog, da sem zadovoljen in sicer uh, osebno zagotovilo uh, gospe Mogherini, uh, da bo to vplivalo tudi na zunanje odnose, da je potrebno upoštevati tudi zunanjo dimenzijo potrebno se bolj osredotočiti na sredozemlje in priznati je potrebno, da se s tem nismo dovolj ukvarjali v preteklih letih. Mislim, da naš odgovor na arabsko pomlad eh, ni bil ustrezen. Tunizija, pa tudi Sirija in Irak eh, morajo razviti politiko preprečevanja terorizma, kajti eh, prva eh, žrtev eh, terorizma so muslimani v tretjih državah in to je za njih eh, prava katastrofa. V 80 odstotkih gre za muslimane in zaradi tega je potrebno poskrbeti za ukrepe. Lahko bi spregovoril tudi o Turčiji, ampak osredotočam se na celotno sredozemlje. Mislim, da je to zares pomembno področje, s katerim se bomo morali ukvarjati. Sporočilo, ki sem ga podal v Parizu in ki ga je podal tudi eh, komisar Auromopolos, eh, je, eh, kako poskrbeti za hitrejši odziv in kako uporabiti že obstoječe instrumente. Ne gre za to, da bi sprejemali nove ukrepe, ampak se moramo osredotočiti na vprašanje, kako učinkovitejše uporabiti instrumente, ki so nam že na voljo. Tukaj govorim torej o učinkoviti demokraciji. Na spletu eh, se razvija kampanja in eh, vsekakor mislim, da moramo ohraniti dosežke eh, zadnjih let tudi na spletu, ampak ravno zaradi tega se moramo toliko osredotočiti na politiko preprečevanja. Poleg tega pa je poskrbeti tudi za pravosodno sodelovanje. Mislim, da je pomembno vključiti eh, notranje ministre in pa eh, ministre za eh, pravosodje. Gre za to, da zaščitimo temeljne človekove pravice, da sodelujemo z tretjimi državami in da storimo tudi to, kar je dejala gospa Intveld, Eh, in sicer, da države članice zahtevajo od Obame, da zapre eh, Guantanamo in eh, da se s tem spremeni pristop, način razmišljanja. Evropa ima do tega drugačen pristop in to je potrebno jasno pokazati. Deset minut imam na voljo in pet sem jih že zapravil, zato ne bom mogel govoriti o podrobnostih državam članicam uh, so na voljo dokumenti na State Watch in uh, ne bom mogel uh, govoriti o teh dokumentih. Lahko pa povem, uh, da vsebujejo nekaj uh, novih uh, vidikov. Najprej uh, internet, splet. Zelo pozorni moramo biti, uh, kajti zagotoviti moramo kar se da svoboden uh, internet in svobodno uporabo interneta. Uh, Hkrati pa se moramo zavedati tudi, da internet prispeva k radikalizaciji, da se na internetu izmenjujejo informacije, zbira denar in tako naprej. Torej je potrebno poskrbeti za ukrepe, ciljno usmerjene ukrepe, ki bodo omogočili svobodo interneta, hkrati pa tudi ustrezen nadzor. Potrebno je razlikovati tudi med detect, remove eh, in read potrebno je poskrbeti za natančnejše razlikovanje, eh, ko eh, nadzorujemo eh, internet. In pri tem potrebujemo večjo vlogo Europola. velika razprava poteka na temo nadzora eh, interneta. Eh, v Evropski uniji se zozemamo za svobodo interneta in sankcije v posameznih državah članicah eh, so izjemno različne, ampak vsak internetni ponudnik ima svoja pravila in vsak si lahko izbere spletno stran, ki mu najbolj ustreza. v 30 eh, eh, odstotkih eh, Google odstranjuje strani, ki niso v skladu z njihovimi pogoji delovanja, ampak na tem področju je potrebno storiti še več in zato potrebujemo močnejšo vlogo Europola. Potem pa naslednja tema, s katero sem se veliko ukvarjal, zahvaljujoč eh, Matijosu se je s tem začela ukvarjati komisija. Eh, gospa eh, Malmström pa tudi gospa Mogherini gre za promocijske videe, ki jih eh, objavljajo teroristi eh, na spletu. Eh, to je zelo učinkovito orožje in zadnji video je bil na spletu kar 6 ur. In še zadnja tema, dešifriranje. Seveda so bila razkritja gospoda Snowdna grozljiva predvsem eh, za ameriška eh, podjetja in sedaj eh, naj bi uvedli učinkovita orodja za dešifriranje. Eh, na ta način eh, želimo eh, poiskati mlade, ki odhajajo v Sirijo ali pa Irak za namenom boja tam in ki se sporazumevajo s pomočjo Skypea in drugih aplikacij. Ja, jaz sem za to, da to počnemo, ampak v določenih mejah. Toliko o internetu, sedaj pa k zunanjim mejam mislim, da moramo storiti vse, kar lahko, eh, zato da bi izkoristili obstoječa, obstoječe instrumente in obstoječa pravila. Eh, elektronski nadzor eh, nad dokumenti za potovanje potem eh, nadzor eh, pri prehajanju oseb čez eh, mejo? Ali so evropski državljani predmet nadzora oziroma opazovanja policije? Tukaj ne govorim o sistematičnem nadzoru. Zaradi ukinitve nadzora na notranjih mejah je potrebno okrepiti nadzor na zunanjih mejah. Schengen predstavlja skupek eh, pravil, eh, ki bi naj zagotovila eh, temeljno varnost na zunanjih mejah, zaradi tega, ker v šengenskem območju nimamo notranjih meja. Mislim, da ko je ta parlament sprejel odločitev, da ne želi sistematičnega nadzora in to je potrdil tudi svet, eh, je sprejel to odločitev zaradi tega, ker nismo imeli ustreznih instrumentov za to. Sedaj imamo biometrične potne liste in takšen nadzor lahko upravimo eh, v pol sekunde. Če bi lahko dosegli uspeh 12. februarja, eh, če želimo doseči uspeh 12. februarja, potem moramo prepričati države članice, da eh, bodo v večji meri izmenjavale informacije. Države članice v veliki meri izmenjavajo eh, podatke, ampak ta izmenjava je veliko bolj eh, intenzivna med eh, tremi, štirimi ali pa petimi, petimi državami članicami. Nimamo pa sistematičnega pravosodnega okvira. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za večje zaupanje v Europol, ki mislim, da predstavlja odličen uh, organ. v, pri napadu v Burgasu, kjer je umrlo uh, pet uh, Izraelcev, je Bolgarija uh, posredovala podatke o osebah, ki so. Uh, prehajale mejo z Turčijo in Europol je hitro ugotovil, da je med njimi kar, preve, kar precej eh, znanih eh, kriminalcev. Torej, eh, to je eden izmed eh, izmed eh, ciljev Europola. Potem pa naslednja točka, namreč eh, pravosodje. Mislim, da potrebujemo evropsko direktivo in sicer v eh, skladu z eh, odločitvijo varnostnega sveta, ki zahteva ustrezne sankcije, ustrezno zakonodajo za kaznovanje eh, tujih bojevnikov v Evropski uniji. Potrebujemo enotno zakonodajo, ne 28 različnih zakonodaj. Tako bo lahko naš odziv hitrejši, ne bo asimetrije med državami članicami in kot sem že rekel, eh, se eh, tri države eh, članice upirajo na zakonodajo na tem področju, ki krši človekove pravice. Če bi lahko Evropska unija uvedla enotno zakonodajo, mislim, da bi bil to velik napredek tudi na mednarodni ravni. Eh, to, kar počne gospa Mogherini na področju eh, zunanje eh, politike, je dobro. Potrebno je ukrepiti mehanizme, potrebno je v večji meri vključiti Eurojust tudi v sredozemsko dimenzijo, potrebno je v večji meri izkoristiti možnosti, ki jih ponuja Europol. Poleg tega pa je potrebno izvesti reforme na področju varnostne strategije, pri tem pa je potrebno spoštovati temeljne človekove pravice. Pri tem pomembno vlogo eh, seveda igra komisija, ki je edina, ki lahko pripravi eh, predlog, eh, ki bo obsegal vse različne vidike v Evropski uniji imamo 8 milijonov uh, muslimanov in uh, številni uh, so izolirani, niso vključeni v družbo in zaradi tega mislim, da je potrebno izboljšati eh, socialno politiko, potrebno je izboljšati izobraževanje, hkrati pa se je potrebno boriti proti gibanjem, kot je Pegida, Pegida ki eh, povzroča zgolj eh, sovraštvo. Kar pa zadeva eh, izmenjavo podatkov o potnikih, sem zagovornik eh, tega, kaj ti mislim, da je to eh, skoraj da edino sredstvo, ki omogoča gibanje, nadzor nad gibanjem domnevnih džihadistov. Vidimo lahko, da je pot v Turčijo za te eh, domnevne džihadiste prelahka. Zaradi tega mislim, da je potrebno poskrbeti za eh, izmenjavo podatkov v potnikih, ki bi omogočila eh, lažji nadzor. V Evropski uniji potrebujemo evropsko zakonodajo, kajti ta v veliko večji meri eh, ščiti evropske državljane kot pa nacionalna zakonodaja. Potrebno je sodelovanje eh, znotraj Evropske unije. In eh, če ne bomo poskrbeli za evropsko zakonodajo, potem bomo videli razvoj različnih politik drugih. Eh, toliko torej uh, v mojem prispevku, kar pa zadeva proračun in pa eh, število zaposlenih, uh, ni moja vloga, uh, da prevzemam naloge komisije. Uh, z uh, komisijo imamo dober odnos in si med seboj zaupamo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Kerhov. E, torej, nekateri e, kolegi so hoteli specifično postaviti vprašanja gospodu Kerhovu. Imam torej nekaj kolegov. E, prosim vas, da se tega res tudi držite, kajti Torej, sedaj so na vrsti tri drugi kolegi in potem bomo imeli razpravo. Torej, najprej sem hotel, da postavite sedaj vprašanje gospodu Kerhofu, ampak to se ne bo išlo. Um, e, torej, delo na področju boja proti radikalizaciji je bilo zelo pomembno. Komisija je to tudi že omenila. Uh, To je bilo vidno v pristojnosti držav članic. Države članice so to obravnavali na zelo različen način in pravzaprav ugotavljamo, da um, velike pomankljivosti. In zato se veselim sedaj predstavitve gospoda Ramadana. Uh, vi boste podali uvod. Um, gospod Ramadan je iz mreže za ozaviščanje o radikalizaciji. To bo neke vrste uvod. Vem, da opravljate zelo pomembno nalogo, delo, prosimo vas torej za ta uvod in potem eh, bomo seveda o tem tudi razpravljali. E, obljubljam, da bom zelo kratek. Želim mm, vam predstaviti mrežo za oviščanje o radikalizaciji, vendar ne samo to. Eh, želim vam predstaviti tudi nekaj priporočil, ki smo jih pripravili. Ehm, k, mm, mm, Zelo pereča stvar je predvsem radikalizacija v zaporih. E, torej, po atentatih na čeri Šalih e, Ebdo so tisti, ki oblikujo politike v državah članicah, pripravili zelo nasprotujoči se predloge. Znotraj rana imamo torej delovno skupino strokovnih delavcev, ki delajo na terenu, ki delajo v teh zaporih in zato vam želim predstaviti tudi nekaj njihovih poročil, priporočil in upam, da bo eh, časa tudi še za razpravo o izhodnih strategijah. Eh, notranja eh, varnostna strategija je bila revidirana letos, ima pet strateških ciljev, torej gre za preprečitev terorizma, prevencija, to je pomembna. Eh, in iz tega sledijo trije ukrepi in sicer usposabljanje um, skupnosti za ta uh, Ehm, za to nalogo. In 2011 smo eh, vzpostavili več delovnih skupin, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Vse te delovne skupine bodijo strokovni delavci. Strokovni delavci eh, torej sodelujo v teh delovnih skupinah. Eh, več kot 1500 jih je iz vseh 28 držav članic. v zadnjih treh letih so eh, se zbrali pri 83 dogodkih. Imamo tri cilje v tem omrežju prva zadeva nima zveze z oblikovanjem politike, temveč z um, izmenjavo najboljših praks med temi eh, strokovnimi delavci, torej da policisti um, izbo, eh, izmenjajo najboljše prakse glede odkrivanja uh, storilcev, kako um, zelo hitro vplivati na spremembo mišljenja med mladimi. Uh, Eh, torej to eh, sicer vpliva na politiko, vendar ne direktno. To je zelo eh, praktična stvar. Potem druga stvar je, da pripravljamo priporočila za politiko in ta priporočila temelijo na izkušnjah, ki jih zberemo pri vsakdanjem delu. To ni zelo akademsko, ampak zelo praktično. In to nam je omogočilo, da. Um, zelo hitro odkrijemo naprimer potencijalne eh, borce, ki so namenjeni v tujino. Mi smo se s tem ukvarjali že preden, so mediji eh, začeli eh, temu namenjati ustrezno pozornost. Eh, naprimer, eh, um, v zaporih, delavci v zaporih, um, ti uh, opažajo te uh, pojave. Potem nekatere države članice smo kontaktirali tudi neposredno. Naprimer, prva delovna skupina, ki se je ukvarjala z internetom in to je bilo omenjeno. Torej, mi tudi usposabljamo Eh, osebe, ki širijo eh, vsebine na internetu, ki so namenjene boju proti radikalizaciji in Google, YouTube in druga eh, družben, na drugih družbenih omrežjih se to dogaja in ti nam tudi pomagajo. In mnogo radikalizacij lahko tudi odkrijemo na internetu tem delom. Um, mi seveda pri tem tudi sodelujemo neposredno z državami članicami. Gre seveda za usposabljanje. Tudi v jezikih, v lokalnih jezikih s petimi državami smo to začeli. E, imeli smo delavnice o pripravi lokalnih izhodnih strategij s predstavniki. Um, organov iz um, približno desetine držav članic in eh, pomagamo držav, državam uh, izboljšati svoje strategije in to se trenutno dogaja v petih državah in nasplošno o naši mreži. REN. Um, štiri glavna sporočila imamo, to je neke vrste DNK naše mreže. Torej, neposredni strokovni delavci torej približno 1500 članov ima naša mreža in ti strokovni delavci so ključnega pomena pri um, reševanju. To so učitelji, to so uh, delavci v zaporih, v zdravstvu in tako naprej. Potem druga stvar. Eh, preprečevanje, prevencija. um, pogosto eh, se um, govori o pregonu in tako naprej, o preprečevanju napadov in da je treba temu nameniti več naporov. Um, Ampak torej brez ustreznega dela na področju preprečevanja v bistvu vodo v morje moramo začeti zelo zgodaj, v zelo zgodni fazi. Treba odkriti ta semina radikalizacije. Se ni nujno, da potrebujemo veliko političnih ukrepov pri tem, ampak učitelji morajo naprimer biti sposobni, da zelo hitro v razredu odkrijejo znamenja radikalizacije in da spremenijo. Eh, pristop mišljenje mladih, eh, ki eh, jih to zadeva. Seveda, um, um, je treba delati tudi z ustreznimi skupnostmi. Potem um, nadaljni del naše DNK je, uh, torej mu, mnoge naše najboljše prakse, uh, je treba eh, tudi prilagoditi za uporabo v določenem okolju. Ne moreš enostavno vsega kopirati. Potem druga stvar, radikalizacija v zaporih. O radikalizaciji v zaporih in o vrnjenih borcih, eh, torej o tem razpravljamo že približno dve leti, vendar ugotovili smo, da po žalostnih napadih v Parizu politiki na ravni EU in tudi na ravni eh, državnih drž, eh, držav članic se zauzimajo za pristope, o katerih mi razpravljamo že dolgo in zato želimo dati v pogled v to. Torej, eh, prva stvar je ali eh, naj združimo te um, teroriste v zaporih v posebnih oddelkih. To ima velike prednosti. Glavna prednost je ta, da ti ljudje ne morejo novačiti, rekrutirati drugih zapornikov, ki niso obsojeni zaradi terorističnih dejanj. Razen tega je možno zagotoviti večjo varnost. Um, torej, um, varnost na prvem mestu, to je seveda velika prednost. Tudi boljši nadzor je možen ne samo na teroristično propagando, ki gre v eh, zapore in eh, istih zaporov, temveč, eh, da se začne radika deradikalizacija. Eh, torej, seveda pa so tudi slabe strani takega pristopa. Prvič, eh, s tem eh, so ti teroristi med sabo, e, neke vrste integracija teh e, teroristov. To je prva slaba stran. Potem drugič, damo skupaj voditelje in tiste, ki jim sledijo. In ti potem tudi motivirajo ljudi, ki jim sledijo. Tu imamo sliko demonstracije na nizozemskem in ta se nanaša na tretjo slabo stran tega združevanja in sicer omogočamo propagando s tem, da rečemo, da so ti teroristični oddelki eh, pravzaprav namenjeni samo, da so torej, upirjeni proti muslimanom. Druga stvar je, če jih porazdelimo eh, po, drugi, po posameznih oddelkih. Eh, tudi tu vidijo strokovni delavci določene prednosti. Prvič prihaja do izmenjave z neradikaliziranimi zaporniki in ta izmenjava poteka z zaporniki na splošno, eh, torej eh, ki so iz Zahoda in ki jim lahko seveda eh, pokažejo, da ni vse slabotu. In razen tega tudi z zaporniki muslimani. Ehm, ki jim lahko tudi um, pokažejo, da obstajajo alternativne interpretacije islama. Eh, razen tega daljna prednost je, da jih ločimo od uh, radikalnih sledilcev. Uh, to pa ima seveda tudi slabe strani. Prva slaba stran je in tu moram povedati, da je to res velika slaba stran, kajti um, teroristom omogočajmo, da pridobijo druge. Uh, um, in um, lažje komunicirajo tudi s terorističnimi celicami zunaj zapora. Torej, kar zadeva radikalizacijo v zaporih in kot rečeno, politiki in strokovnjaki e, v medijih sedaj veliko uh, govorijo o tem, malo pa se sliši o strokovnih delavcih. Mi uh, torej priporočamo ne um, prehitro sprejeti eh, določenih odločitev. Torej, dva režima sta možna, oba, eh, torej režim izolacije teroristov v posebnih oddelkih zapora, druga, drugi režim pa je vključitev teh ljudi v splošno skupnost zapornikov. Torej, to je treba Odločiti se je treba v vsakem posameznem primeru, kateri režim je bolj primeren in treba je upoštevati različne dejavnike. Ampak, naprimer, treba je upoštevati tudi podporo družin, eh, bratov, sester in tako naprej, ki lahko tudi eh, pri prispevajo k radikalizaciji ali pa naprimer, da je žena, ki je radikalizirana in je bila v Siriji, potem kakšna vrsta terorističnega napada je bila izvedena ali je bilo uporabljeno nasilje ali ne, potem eh, dolžina zaporne kazni. Um, nekateri strokovni delavci pravijo, da če bi imeli torej ločene oddelke in jih spremljali in če ugotovijo, da eh, je bila učinkovita deradikalizacija, bi jih lahko dali v splošni zapor, da se še izboljša ta deradikalizacija. Potem vloga vire, potem tudi izvedba drugih um, kaznivih dejanj, vse to je treba oceniti. Eh, to je pomembno za izhodno strategijo in za uspeh deradikalizacije. Mojih deset minut vidim, da je poteklo. Eh, končujem moje glavno sporočilo v tej predstavitvi je ne prehitro sprejemati odločitev. Prisluhnite strokovnim delavcem pri teh eh, stvarih. Nekatera, nekateri nauki za izhodne strategije so, da um, se to, to ne nanaša samo na zapornike, temveč tudi druge, ki so se vrnili iz zbojišč in niso v zaporu. Um, najprej je treba vzpostaviti zaupanje, vzpostaviti odnos, um, pomagati ljudem pri praktičnih problemih, e, stanovanje, šol, šolanje in tako naprej. In razen tega potrebujemo dolgoročen pristop, ki pogosto manjka torej eh, socialno ravnanje um, je pomembno, ampak treba je vključiti predvsem tudi družinske člane, mogoče celo tudi žrtve. Ne morem sedaj iti v podrobnosti, imamo tudi delovno skupino žrtev eh, ki naprimer v razredih poročajo o svojih izkušnjah in eh, prispevajo k deradikalizaciji učencev v teh šolah. Eh, mnogi programi deradikalizacije so uspešni, če se ne obravnava ideologija kot ključna tema. Eh, ampak če je ideologija igrala pri tem določeno vlogo, se je tega treba seveda tudi lotiti in upoštevati moramo, da ne potrebujemo samo strokovnih delavcev, ki so zaposleni, temveč da nam pri tem pomagajo tudi nevladno, nevladne organizacije. Eh, kaj ti eh, zaporniki pogosto, eh, naprimer zaposlene v zaporih, so do zaposlenih bolj skeptični. Torej, mnogo eh, poslancev zanima ta tema in eden od problemov je nekonsistentnost med državami članicami. Torej, v nekaterih državah članicah eh, ta strategija deradikalizacije ni tako razvita, v dveh, treh pa je zelo razvita. In, eh, se sprašujemo, kako to obravnavati na ravni EU sedaj po tej predstavitvi čutimo, da je potrebna razprava tudi v okviru parlamenta o tem. Mislim, da je ta obvod bil zelo dober. Hvala lepa. Nismo vsi navajeni takšnih predstavitev. Hvala in upam, da bo tudi komisar uh, upošteval ta priporočila. Torej, lahko se prijavite za razpravo. Um, vem, da je to zelo dolga seja. Hvala za vašo potrpljenje. Ampak. Um, Torej, Agencija za temeljne pravice in nadzornik za varstvo podatkov eh, bosta tudi še predstavila svoje poglede. Najprej Evropska agencija za temeljne pravice. Um, svet v februarju, um, kaj si pričakujete predvsem tudi iz, eh, od sveta v februarju in kakšen bo vaš prispevek? Hvala, gospod predsednik, hvala, da ste me povabili na to zelo pomembno izmenjavo mnen. Smo v kompleksnih razpravah v Evropi in poskusil bom biti kratek v svojem prispevku. Seveda um, moramo vedeti, da se danes spominjamo mednarodnega eh, da je danes mednarodni dan spomina na holokaust. In to nas tudi opozarja na to, kako previdni moramo biti v Evropi. Eh, Evropa nima samo preteklosti blaginje in eh, miru, temveč tudi konfliktov, medvirskih konfliktov, konfliktov, katerih žrtve so manjšine in tako naprej. Videli smo te strašne napade v Parizu in raven eh, alarma glede varnosti v državah članicah se je takoj dvignil, eh, seveda iz razumljivih razlogov. Eh, strašno je bilo to, kar smo videli in potem se je to nadaljevalo tudi v Belgiji. Vendar obenem moramo um, videti, da in se povečuje tudi alarm glede varstva temeljnih pravic. Oziroma tega se zavidamo še premalo. Nekako zaostajamo pri tem, kajti um, V glavnem eh, so dobili besedo organi pregona, ampak mislim, da moramo zagotoviti boljše ravnovesje. Želim izpostaviti predvsem dve zadevi, eh, ki zahtevata našo pozornost. Prvič, ko govorimo o zakonodaji in moj kolega bo več povedal o varstvu podatkov o PNR. Če govorimo o izmenjavi letalskih podatkov in tudi o. o oduzimo um, identifikacijskih dokumentov, moramo v to takoj vključiti temeljne pravice. Torej, temeljne pravice niso nekaj, kar eh, bi bil privesek ob koncu takega postopka, to je treba vključiti v začetek. Če govorimo torej, o podatkih o letalskih potnikih, Eh, in tudi o hrambi telekomunikacijskih podatkov. Mislim, da je sodišče nas pri tem predramilo, eh, opozorilo na um, eh, sorazmirnost in na to, da je treba ugotoviti predvsem, ali je potrebno hraniti te podatke. Um, torej če države članice pripravljajo eh, nacionalne sisteme PNR-ov, potem jim je treba pri tem svetovati. Torej gre naprimer za omejitve glede namena, zakaj uporabljamo te podatke. V zakonodajah pogosto vidimo, da to vedno bolj drsi tudi v druga področja. Eh, potem varovalka glede varstva podatkov, eh, večja transparentnost celotnega sistema eh, do potnikov, tako da potniki vedo, s čim so soočeni. Torej, to so nekatere minimalne zahteve, ki jih je treba vključiti v priprava v uvidbo režimov PNR in isto gre, velja za zasek eh, potnih listov ali drugih dokumentov. Torej ta vidik um, temeljnih pravic je treba vključiti na začetku. Potem slišali smo, da nekateri želijo bolj Eh, eh, boljše spremljanje in opazovanje tistih, ki eh, so nekako zašli v to radikalizacijo. Torej, opazovanje posameznikov, osumljenih za kazniva dejanja, je to, to je seveda v pristojnosti policije in kazenskega pregona. Ampak, če gre za profiliranje, Eh, skupine ljudi, se moramo vprašati, kdaj preidemo na profiliranje večjih skupin, ki temelji na etnični pripadnosti ali veroizpovedi, torej diskriminatorno profiliranje. To je seveda delikatna stvar, ampak tega se je treba zavedati. Kar smo se naučili v mnogih letih iz različnih kriz tudi v Evropi, je, da Če je nekaj, kar lahko prispeva k deradikalizaciji mladih, potem je to to, da če se počutijo, da um, jih organi eh, kazenskega pregona, um, um, da so tarče, da jih naprimer, ko grejo v šolo, eh, ustavljajo in preiskujejo in tako naprej. In to vodi potem k radikalizaciji teh mladih. In, uh, Eh, to je lahko godnilo za tako radikalizacijo. To smo videli v anketi, ki smo jo izvedli 2009 o etničnih manjšinah, kjer smo intervjuali 23 eh, tisoč pripadnikov etničnih manjšin v eh, takrat 27 državah članicah. In tam smo videli, da 40 odstotkov anketirancev, ki eh, jih je policija ustavila, eh, Eh, da so menili, da je bil razlog, zakaj so bili ustavljeni, njihovo migransko ali manjšinsko ozadje. Torej, približno polovica je bila mnenja, da so jih ustavili za, zaradi tega, kar so, ne pa zaradi tega, kar so storili v določeni situaciji. In to je seveda velika ovira za upanja do oblasti in tudi do policije. Eh, Politika Eh, policija mora uživati to zaupanje, kaj ti treba jo obveščati o kaznjivih dejanjih, kaj ti um, te informacije ne prihajajo samo iz kamer in tako naprej, temveč mogoče je to sosed, uh, družinski član, ki eh, policijo opozori na morebitni problem. Če tega zaupanja ni, izgubimo zelo pomemben element v boju proti terorizmu. Torej, želim vas eh, pozvati, da je to treba ustrezno upoštevati v teh razmislekih, gospod predsednik. Eh, tudi to, kar ste povedali, se mi zdi prav. Torej, da je treba kombinirati odkrivanje eh, in zaščito vendar tudi prevencija preprečevanja. Vse to je treba spraviti v pravilno ravnovezje. Zadnja stvar, ki jo želimo povedati. Torej, po napadih v Parizu je naša agencija, torej agent, anketa, o kateri sem govoril o pripadnikih etničnih skupin, eh, To anketo sedaj ponavljamo, tako da bomo videli, ali se je kaj spremenilo ali se zadeve premikajo v pravo ali v boljšo smer. In eh, ugotovili bomo, torej, kakšno vpliv imajo politične odločitve. Torej, sedaj pa eh, dogodki v Parizu. Takoj potem smo eh, po omrežju prosili inštitucije, da nam poročajo o Eh, proti eh, antisemitskih napadih, o islamofobičnih um, um, izgredih in tako naprej. Kot uh, si lahko predstavljate, še analiziramo te odgovore in takoj, ko bomo imeli poročilo, vam ga bomo posredovali, do sedaj imamo samo podatke. Vendar, če si to malo površno ogledam, potem ugotavljam dve stvari, ki izhajate iz teh številk. Prvič, eh, raven strahu eh, se je eh, strašno povečala tako v skupini židov, kot tudi v skupini muslimanov. Prišlo je do teh napadov vendar eh, to ni bilo bistveno povišanje napadov na ti dve skupini, vendar ugotavljamo, da se je strah bistveno povečal. In to seveda eh, poslabša življenjsko kakovost in to Eh, pomeni, da, morajo, da mora policija v številnih državah članicah eh, bolje ščititi sinagoge, šole, mošeje in tako naprej. In druga stvar, ki je mogoče malo bolj pozitivna, virske voditelje in, vodit, in druge v Evropi so se odločne odzvali kot pri prejšnjih napadih, torej hitreje so nastopili v javnosti in uporabili tudi bolj jasne besede. In to eh, na tem lahko gradimo. In to je mogoče tudi pomagalo pri pomiritvi in ni bilo toliko incidentov, kot bi jih sicer lahko bilo. In to je torej priložnost za politike, da izkoristijo ta trenutek, eh, predvsem tudi, da se virski voditelji in drugi pomembni voditelji bolj angažirajo na tem področju. Da zaključim, najlepša hvala, torej gre za dve stvari. Prvič, eh, um, temeljne pravice je treba vključiti v zakonodajo od vsega začetka in bolj napredne strategije za, v procesih deradikalizacije. To naj bi zagotovilo vključujočo družbo. Hvala. Hvala lepa. nadzornik za varstvo osebnih podatkov pa bo ravno tako osvetljiv zelo pomembne podatke o izmenjavi eh, podatkov o potnikih, pa tudi o drugih temah, ki so s tem povezane. Beseda eh, je torej vaša, gospod Butareli. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani odbora, najlepša hvala, da lahko sodelujem pri tej zelo zanimivi seji. Veliko čast mi je tudi, da eh, se lahko prvič pogovarjam eh, z vami po svojem imenovanju za predstavnika eh, za varstvo podatkov. Naj povem, da se Evropa srečuje z veliko teroristično grožnjo, smo v ključnem trenutku pri zagotavljanju varnosti in prvič smo imeli eh, teroristične napade takšnega obsega po eh, napadih v Madridu in Londonu. Takrat so bili sprejeti novi zakoni, tudi zakon o hrambi podatkov po šokantnih dogodkih v Parizu razumemo, da mora Evropska unija sprejeti ustrezne ukrepe in zato bodite prepričani, da boste od nas prejeli vso eh, potrebo, ki jo potrebujete ne bomo obravnavali temeljne človekove pravice eh, izolirano, radi bi bili eh, del eh, večjega oziroma širšega procesa. Evropske inštitucije sedaj razmišljajo o nadaljnih korakih, ki bi lahko pomagali pri ukrevanju družbe po teh terorističnih napadih takojšen odziv Evropske unije na uh, brutalne napade v Parizu uh, je bil odziv, ki se je osredotočil na temeljne uh, vrednote. Enako je veljalo tudi za aretacije, ki so sledile tem napadom v Belgiji in Franciji. Moje sporočilo danes je, da smo v ključnem obdobju, smo pred pomembnim preizkusom. Gre za vprašanje, ali smo se v preteklosti kaj naučili, ali ne bomo več ulagali eh, naših eh, prizadevanj v ukrepe, ki so neučinkoviti. Kot eh, član tudi nacionalnega pravosodja bi rad videl uh, holističen pristop, eh, ki bi zares bil učinkovit. Potrebujemo jasno strategijo. Strinjam se tudi z uh, gospodom De Kerkovom in z njegovim dokumentom iz 17. januarja, v katerem je zapisal, da se moramo osredotočiti na uh, trajnostno in. Uh, dolgoročno politiko, pri tem pa moramo spoštovati seveda tudi temeljne človekove pravice. In zato bi bil zelo previden eh, pri eh, kršenju eh, pravice integritete, eh, ko gre eh, za eh, komunikacijo. V Evropski uniji si sicer lahko aretiran, vendar pa policija nima pravice, da brska po naših podatkih. Z sprejemom direktive 24 leta 2011 eh, sta evropska zakonodajalca um, presegla svoje oblastila in kršila eh, člena 7 eh, in 8. 27 in 48 listine o temeljnih človekovih pravicah. Tu gre za resne uh, kršitve uh, svoboščin uh, in pa pravic. Prvič je sodišče določilo natančna določila na področju varnosti, ki se nanašajo na temeljne človekove pravice. To so splošna pravila, ki pa se navezujejo na specifičen prom, primer in sicer eh, na primer zakonodaje eh, na temo hrambe podatkov. Naj pozovem ta zelo strokoven odbor, da temeljno prouči, temeljito prouči vsak eh, predlog na eh, tem področju. Vem, da svet sedaj pročuje različne možnosti ukrepov eh, v boju proti terorizmu in številni izmed teh ukrepov bodo posem neproblematični z vidika človekovih pravic. Uh, recimo, eh, ko gre za bolj sistematično in proaktivno izmenjavo uh, podatkov uh, z pomočjo platforme ECRIS, uh, odstranitev uh, brošur in uh, promocijskih eh, materijalov uh, za novačenje uh, in tako naprej. Skupaj z Carlosom Coeljem sem pred leti pripomogel k spostavitvi sistema SIS-2 in tako kot gospod Coeljo bi tudi jaz rad, da bi se določila tega sistema bolje izvajala, preden sprejmemo nadaljne ukrepe. Obstoječa pravila lahko delujejo, če jih dobro uporabljamo. Francoska vlada je lahko prejela informacije eh, ze strani FBI-ja in sicer eh, v roku ene ure. In zato uh, potrebujemo bolj uh, temeljito analizo izmenjave podatkov v uh, Evropski uniji. Tukaj govorim tako, kot, tako o izmenjavi podatkov o potnikih, ki vstopajo v Evropsko unijo, kakor tudi o nadzoru uh, znotraj Evropske unije. Naj se sedaj oprem na analizo, ki jo je ravno danes objavil Evropski parlament. 3000 evropskih državljanov naj eh, bi se bojevalo v Siriji in eden od 15 eh, izmed teh bojevnikov, ki se vrnejo na območje Evropske unije, eh, je osumljen načrtovanja terorističnih napadov. Torej, je od 150 do 200 državljanov vsake eh, države potencijalnih teroristov. Seveda pa grožnje ne predstavljajo le eh, ti eh, tuji bojevniki. Zakonodaja na temo izmenjave podatkov o potnikih bi veljala za vse državljane, tudi za tiste, ki eh, ne bi imeli eh, nobene povezave ali ne bi bili osumljeni nobene povezave eh, z kriminalnim okoljem. Tukaj še prav posebej govorim o členu 58. Govorili ste tudi o ustreznih varovalih in ta morajo biti učinkovita. Evropska unija mora utemeljiti zakaj je potrebno množično zbiranje podatkov in zakaj eh, te ukrepe potrebujemo v tem trenutku. Ali obstaja kakšni dokazi, da bi eh, lahko ta zakonodaja preprečila eh, napade eh, na satirični časopis Charlie Hebdo? takšnih eh, dokazov eh, ni. Eh, ime in priimek potnikov je že na voljo nacionalnim organom. Kakšna je torej dodana vrednost drugih kategorij podatkov v boju proti terorizmu? Pred seboj imam tabelo podatkov, ki bi se naj zbirali v okviru te zakonodaje na področju izmenjave podatkov o potnikih. Tukaj gre tudi za dvostranske sporazume z eh, tretjimi državami. Ne vem, če bo to res prispevalo k učinkovitemu prepričevanju terorizma. Moj predhodnik leta 2011 je bil zelo kritičen do predloga Evropske komisije. Nismo a priori za ali proti kakršnemu koli ukrepu vendar pa resno jemljemo svojo vlogo pri svetovanju Evropski uniji o posledicah ukrepov, eh, ki bi eh, lahko resno vplivali na eh, človekove pravice. Danes lahko le izrazim svojo pripravljenost, da vam pomagam doseči vaše cilje. Stopil sem že v stik z kabinetom komisarja Auramopolusa zaradi za to, da bi vzpostavili uh, dobro sodelovanje, enako velja tudi za uh, sodelovanje z gospodom Dekerkovom. Upam, da bomo na tak način našli učinkovite varnostne strategije, ki bodo imele minimalen učinek na temeljne človekove pravice in svoboščine. Vendar pa naj povdarim, da ni lahko oceniti potrebo, po ukrepih eh, z pomočjo obsebnih, obsežnih informacij, torej potrebni so sorazmerni podatki. Le na ta način bomo lahko ocenili učinkovitost ukrepov. Eh, potrebujemo več dokazov, pa naj bodo ti posredovani javno ali pa eh, se obravnavajo za zaprtimi vrati pripravljen sem eh, seveda sodelovati eh, tudi eh, pri seji februarja. Mislim, da bilo, bi bilo prav, da bi bila naša inštitucija vključena, da skupaj ocenimo posledice. Mislim, da moramo sistematično sodelovati. Radi bi bolje razumeli zakaj eh, ne more delovati selektiven eh, pristop, ki bi se osredotočil na specifične države, na specifične kategorije letov ali na specifične kategorije potnikov. Nedavne javne izjave eh, javnih tožilcev so se osredotočile na bolj ciljno usmerjen pristop. Želijo dinamične obveščevalne podatke, ne pa obsežne eh, podatkovne baze, ki jih ne bomo mogli ustrezno analizirati tudi zaradi pomankanja človeških verov. Torej, analizirajmo tudi eh, to vrstne podatke in eh, razmislimo o tem, katere podatke zares potrebujemo in na zadnje še globalni pristop. V preteklosti smo razpravljali o dvostranskih sporozumih na temo izmenjave podatkov o potnikih z tretjimi državami. In eh, ti, te razprave so eh, pokazali, da potrebujemo sistematičen, ne pa regionalen pristop. Torej, spremembe. Eh, prejšnjega predloga komisije eh, bi bile zagotovo koristne eh, na področju prenosa podatkov, na področju hrambe podatkov. Danes sem se specifično bolj osredotočil na izmenjavo podatkov o potnikih, ampak eh, moje pripombe veljajo tudi za drugo zakonodajo. Torej, to je pomembno besedilo. Sodelujmo, prosim. No, um, just... Kolegice in kolegi, odpiramo razpravo. Kolega Dias de Mera je že prej želel nekaj povedati, pa mu nisem mogel dati besede. Še preden pa odprem razpravo, ob pol enih zaključimo z današnjo sejo. Zato vas res prosim, da niste daljši od minute v svojih prispevkih, zato da lahko tudi gosti odgovorijo. Gospod Jazdemera, Mohamed Al-Amari, je predstavnik ISIS-a in včeraj je rekel, da naj vsak musliman, ki lahko prelije kapljico krvi, to tudi stori z nožem, kamnom, avtomobilom, bombo, s čimrkoli. Poglejte, kaj je storil musliman v Kanadi. Isto sto storili tudi naši prijatelji v Franciji in drugoti naj jih Allah slavi. To je gospod povedal. Pri nas pa velja listina o temeljnih pravicah in svoboščinah. Pri nas imamo socialno državo, pravno državo, lahko kršimo vsako zlorabo moči. In to je naše bistvo in to bistvo je veliko več kot zgolj sam obstoj. To je naša esenca. Mi moramo zaščititi državljane z instrumenti, ki jih imamo na voljo, z instrumenti, ki jih demokratično sprejemamo in ki imajo tudi svojo časovno omejenost, skladno s tem, kolikšna je grožnja. Nekateri govorimo iz srca, iz občutkov, drugi najavljajo fatvo in svetovojno. Zato bi morali skrbeti v teh trenutkih predvsem za čim večje izražanje solidarnosti. Hvala. Hvala lepa, kolega Dias. Demera, prosim ostale kolege, da tudi povedo, na koga naslavljajo vprašanja ali pripombe. Gospa Jotova. Ah, merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Za gospoda De Kerkhova imamo vprašanje. Komisija pripravlja novo varnostno strategijo, če sem prav razumela. Komisija in parlament sta sprejela tudi celovit program za priseljence in za področje azila. Kako ti dve strategiji so upadata, kako se bosta ta dva programa med seboj povezovala? Drugo vprašanje. Turčija. Tu gre za zelo pomembno vprašanje. Kako gledate na odnose s Turčijo, na skupno delo, na skupno ukrepanje? Ali se vam zdi, da Evropska unija in Turčija dovolj sodelujeta? Hvala. Hvala. Pod minuto, Juljana, hvala lepa. Zaključili smo se z namom govornikov. Prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Ena minuta, Birgit Cipel. Osredotočila se bom na PNR. Danes smo slišali, da vsi vemo, da je PNR zelo učinkovit. Če upoštevam vse razprave, ki so potekale v zadnjih tednih, lahko povem, da v skupini tistih, ki pritiskajo na to, da bi se sprejel evropski PNR, ni nobene jasnosti glede tega, kaj naj bi Evropski PNR sploh pomenil. Ali bomo imeli en sam Evropski PNR na mesto 28 nacionalnih PNR-jev, ali kaj to sploh pomeni. Ali bo šlo za različne standarde, za isti standard, za en algoritem za analiziranje in nadaljne spremljanje podatkov, ali bo šlo za centralizacijo podatkovne zbirke, zakaj gre. Druga zadeva. Prej ste govorili, gospode Kerkhoff, o tem, da moramo vedeti, kam gredo radikalni posamezniki iz Evrope. Za 30 odstotkov primerov živemo, tako ste rekli. V Franciji, Nemčiji in drugot je tisk že objavil, koliko oseb je odpotovalo v Sirijo in tam podprlo ISIS, koliko jih je tam umrlo, koliko se jih je vrnilo, koliko jih je bilo v terorističnih taboriščih in tako naprej. Mi lahko poveste, odkot pridobivate te informacije, glede na to, da mi nimamo PNR-ja, v nekaterih državah niti ne hranimo podatkov. Rekli ste, da moramo vedeti, kakšne so potovalne poti naših radikalnih posameznikov. Ampak zato ne potrebujemo PNR-ja, po mojem mnenju. Že API Vnaprejšnji podatki o potniku so dovolj, po mojem mnenju, zato me zanima, kakšen bo dejanski učinek PNR. Še zadnji stavek. Presenečena sem, ko slišim, da govorite o javni predstavitvi v PNR-ju. Kolikor vem, naj bi o tem govorili zgolj poročevalci v senci. Zakaj člani držav članic naj bi karkoli govorili o tem? Ja, Gospod Karkop, spregledal se v se opravičujem. Timoti, se opravičujem še enkrat, izvoli. Ja, nimam nobenih težav s tem, da govorim za dvema socialistoma. Predsednik, za gospoda Butarelja in gospoda Kerhova imam par pripomp. Evropsko sodišče je objavilo sodbo v zvezi s hrambo podatkov. Gospod Butaril je prej spomnil na to. Sam sem poročevalec za PNR, tako da sem več kot pripravljen in tega se zavedate, lotiti teh vprašanj tudi v svojem poročilu. Razprava, ki je potekala na temo predloga komisije, se mi zdi nekoliko zastarela. Na vse zadnje imamo nekoliko bolj posodobljeno poročilo o istem vprašanju. Imam pa vprašanje. sami v parlamentu bi morali upoštevati rezultate sodbe sodišča, pripraviti bi morali poročila in kaj podobnega. V nasprotnem primeru bomo, po mojem mnenju, morali začasno na stranski tir postaviti vso zakonodajo, ki se okvarja s podatki in tako naprej. Sem sodi tudi direktiva o boju proti pranju denarja. Kot veste, je ta precej intruzivna, ko gre za zbiranje podatkov. In s tem v zvezi očitno nismo vzbujali toliko pomisleko, kot smo jih pri PNR-ju. Zato me zanima, ali naj kar takoj začasno zaustavimo z delom na ostalih zadevah ali naj nadaljujemo. Mikrofon za predsednika, prosim. Ne znam izgovoriti vašega imena, kolegica, ki sedite za gospodom Krkopom. Hvala lepa. Pagas Ortonuda. Zanimanjem sem prisluhnila to razpravo gostom in poslancem. Represija je seveda na nek način potrebna, vendar moramo upoštevati tudi načelo sorazmernosti, upoštevati moramo tudi vse temne soboščine. Vse lepo in prav. Gospod Diaz de Mera je govoril o tem, da je problem, pri terorizmu ta, da je grožnja stalna in časovno neomejena. Če želimo biti bolj učinkoviti pri represiji, kako naj delujemo organizacije, ki zastopajo nasilen radikalen islamizem, so vedno bolj učinkovite, že 20 let se spreminjajo in s nasiljem ponujajo pravzaprav prav opolnomočenje vseh tistih mladih, ki jih skušajo zajeti, predvsem mladih muslimanov. Nihče ne pravi, da naj ne bi bili učinkoviti pri represiji. Gospod Ramadan je danes povedal par besed o tem mreži za ozaveščanje o radikalizaciji RAN, ampak ta mreža je še v povojih. Če ne bomo učinkoviti pri preventivi in boju proti radikalizaciji, se bodo težave zgolj povečevale. 15 let že delam na področju deradikalizacije. 13 let delam tudi z mladimi s tem v zvezi. Če ne bomo učinkoviti pri svojem delu, ne bomo ničesar rešili. Tudi politiki in države članice bi se morali resnično zauzeti za ta drugi vidik, torej za delo z mladimi. Da, smo učinkoviti na področju represije, ampak Torej, nikoli ne bomo dovolj učinkoviti, če ne bomo ozaveščali ljudi. Razumem, da želite iz očitnih razlogov biti daljši v svojih prispevkih, ampak prosim, da se držite ene minute. Sophie Intveld. Hvala, predsednik, zelo na kratko. Gospod Kerkhoff je prej rekel, da policija ne more nadzirati osumljenca, niti če ima sodni nalog. Tega nisem razumela, zakaj je temu tako. Druga pripomba. Europol. Vse bolj pogosto slišimo, da bi Europol moral biti organ za deljenje obveščevalnih informacij, ampak se vam ne zdi, da tu nekoliko mešate meje med rednim policijskim delom in obveščevalnim delom. Sama se ne bi zauzela za to, da bi Europol bil neka klinička družba, ko gre za to vrstne podatke. Glede pa na raja se strinjam s tem, kar je rekla Birgit Sipel. Še nekaj me zanima. Moja skupina je prosila za boljšo obrazložitev in utemeljitev, ki temelji na dokazih in ne na domnevah. Zlasti je to pomembno, ko sprejemamo zakonodajo. Torej, kakšni so dokazi o tem, da nujno to potrebujemo? Niti ne razumem, popolnoma, kako se bodo ti podatki uporabljali. Nacionalni ministri v medijih trdijo precej različno. Nekateri pravijo, da bodo PNR podatke uporabljali za profiliranje in to naj bi jim omogočilo, da identificirajo potencijalne teroriste. Potem nek drug minister pravi, ne, to uporabljamo zgolj za identifikacijo osumljencev, o katerih že imamo kakšno datoteko. Preden ministri zahtevajo PNR, bi se morali najprej dogovoriti med seboj, kakšen PNR želijo in se tudi zediniti, o čem sploh govorijo. Prosim tudi za več informacij s tem v zvezi. Hvala lepa, nisem mahal skladilcem, ampak naslednje pa. Prosim, da se držijo ene minute, sicer ne boste dobili odgovorov. Gospa Ravo. Hvala lepa, predsednik. Številni mladi borci so se radikalizirali preko državnih omrežij in interneta. Ti mladi nimajo perspektive zaradi različnih razlogov in zato se tudi oddalijo od družbe. To so zelo ranljiva skupina posameznikov, vzgajali so jih v različnih kontekstih, ne nujno povezavi z vero. Na področju izobraževanja, socialnega vključevanja ter krepitve sodelovanja bi morali storiti več, zlasti ko gre za delovanje preko interneta. Tudi sistem zgodnega opozarjanja bi morali vzpostaviti, zato da bi na internetu zaznali kakršnokoli potencijalno radikalizacijo. Na tem področju so pri nas že uporabili tak sistem in s tem odkrili tudi več sto potencijalnih radikalnih borcev. Zanima me, ali bi takšno platformo lahko spostavili na evropski ravni, če ja, kako bi pri tem sodelovali evropske institucije. Zanima me tudi, če imamo statistične podatke v zvezi s tem, koliko je teh mladih, ki se borijo v tujini in ali so se radikalizirali preko spleta. Hvala pa za vse odgovore in predstavitve, bili ste zelo zanimivi v svojih prispevkih. Hvala lepa, gospa Veržja. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila vsem štirim gostom za kakovostne prispevke. Razprava je veliko stvari izpostavila. Vsak izmed gostov pa je seveda svojega vidika ustrajal na tem, da bi morali vzpostaviti ustrezno ravnotežje. Skladno s vašimi pristojnostmi ste seveda o tem govorili. Gospod De Kerkhoff, sicer se strinjam splošno analizo, ki ste jo podali, ampak vseeno bi morali bolj podarjati varovanje, varnost, preventivo. Evropska unija nima dovolj očinkovitih ukrepov v okviru svoje zonanje politike, premalo sodelujemo s tretjimi državami. Prej ste govorili po francosko in to je vendarle moj materni jezik. Govorili ste o boju proti Pegidi, proti islamu, proti radikalizaciji. In če lahko prosim poveste, kaj več s tem v zvezi, morda sem vas prej narobe razumela in ste me kar nekoliko razborili. Gospod Ramadan, zanima me, kdo so ti posamezniki, ki se radikalizirajo. Vse je bilo zavito nekako v meglo, lahko razjasnite te zadeve. Tudi pri radi, radi, boju proti radikalizaciji ste bili precej nejasni. Ste lahko nekoliko bolj konkretni v zvezi s tem, kaj počnete. Hvala. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod De Kerkhoff je prej rekel, da predloge v zvezi s preventivnim delovanjem niso deležni dovolj podpore. Zanima me, ali imate na voljo statistične podatke v zvezi s tem, kaj države članice počnejo na področju preventive pripravljalnega dela, koliko denarja porabijo za kazni in tako naprej. Gospod Ramadan je prej omenil posameznike, ki so že v zaporih za njih bi lahko oblikovali prostovoljne programe. Vemo, da se razmere v državah članicah med seboj razlikujejo, da so tudi sami sistemi precej različni, da so tudi kazni drugačne. Na švedskem imamo na voljo model, v okviru katerega se izreče kazen strani sodnika, istočasno pa se ponudi tudi neke vrste. poseben program za ravnanje s tem posameznikom. Če je naprimer nekdo nasilen za ženskami, je deležen kazni, istočasno pa se ga vključi tudi v poseben program, kjer se ga izobrazi o tovrstnih vprašanjih. Morda je to ustrezen način za reševanje teh vprašanj. Hvala lepa, prosim vas res, da se držite ene minute. Gospa Svinbrg. Ok, Najlepša hvala, predsednik. Hvala lepa tudi vsem današnjim gostom. Gospodu de Kerkhoffu bi rada povedala, da se mi zdi dobro, da je omenil resolucijo 2178, sama že več mesecev trobim o tem, pa me nihče ne posluša. Vesela sem, da ste to omenili. In vesela sem tudi, da se bo to začelo izvajati. Omenili ste Frontex, rekli ste, da moramo okrepiti zunanje meje. No, morda niste ravno izredno omenili Frontex, rekli pa ste, da bi morali okrepiti zunanje meje. Uh, O čem ste razmišljali? Naj bi to dosegli preko Frontexa s pomočjo drugih sredstev? Sama pozitivno gledam na PNR, občasno se mi zdi nujno potreben. Nekateri menijo, da bomo s tem ogrozili prost pretok ljudi. Ampak, če moram pokazati potni list ali podati kakšno informacijo, s tem pravzaprav zagotavljam večjo varnost v družbi več džihadistov pa je domnevno celo prišlo preko križark in drugih ladij. Imate kaj informacij s tem v zvezi? Sana. Hvala lepa, gospa Gomez. Sama sem ravno kar obiskala severni del Iraka. Videla sem, da države članice sploh ne usklajujejo svojega delovanja, ne vedo, kdo zagotavlja orožje pešmerga, ne usklajujejo se na področju humanitarne pomoči, ne usklajujejo se, ko gre za razvojno in humanitarno pomoč, niti ena šola ne deluje v kempih IDPD-ja. Kristijani so ponavadi prve žrtve islamske države. Zato me zanima, kaj je s tem PNR-jem, ki ga države članice predstavljajo kot srebrni metek, s katerim bodo uničile ISIS. Zanima me, kako bodo države članice med seboj sodelovali pri PNR-ju. Kaj bodo potem storile z vsemi temi dvostranskimi PNR-ji, ki cvetijo kot gove po dežju? Hvala. Hvala lepa, Ana še gospa Stevens kot zadnja. Eh, eh, Hvala lepa. Gospod de Kerkhoff, pojavljajo se govorice o evropskem PNR-ju. In zanima me, kako naj bi Evropski PNR praktično prispeval k evropskem delovanju na tem področju. Prvimski sklep opredeljuje evropske nacionalne sisteme s tem v zvezi. Zato me zanima, kako bo Evropski PNR prispeval k praktičnemu sodelovanju med policijskimi enotami. Kakšen praktičen ali pa teoretični primer? Ja. Hvala lepa, Helga, da si bila kratka. Gospod de Kerkhoff. Hvala lepa vnaprej tudi tolmačem za potrpežljivost in pomoč. Gospod Dekerkov. Hvala lepa za ta dobra vprašanja. Bom govoril kar v francoščini, ker je bilo v francoščini zastavljeno vprašanje. Morda nisem ravno najbolje razumel. Evropska strategija je bila pripravljena in tudi objavljena decembra 2014. Dobro je, da je komisija oblikovala svoje prednostne naloge na širšem področju kriminalitete. Govori se tudi o priseljevanju, če sem prav razumel. Sam menim, da bi morali biti zelo previdni, da ne bi mešali med terorizmom in eh, priseljevanjem. Omenili ste tudi PKK. Boriti se je treba proti terorizmu. Mislim, da bi morali migracijska vprašanja pustiti ob strani. Nezakoniti priseljenci so lahko tudi gospodarski oziroma ekonomski priseljenci zaradi dramatičnih dogodkov, do katerih je prišlo v sredozemlju. Potrebujemo ustrezno filtriranje posameznikov. Vedeti pa je treba, da je potem delovanje drugače ciljno smereno. Glede Turčije bom povedal enako kot gospa Mogherini. Prvi obisk na Bližnjem vzhodu je opravila v Turčiji, kar je dobro. Dobro je, da imamo dialog s Turčijo, pa ne zgolj v okviru pristopnih pogovorov. Turčija je pomembna z geografskega vidika zaradi svojega položaja pomaga nam pri reševanju regionalnih konfliktov, na politični ravni jo potrebujemo. Na ravni ministrov za notranje zadeve, pa tudi na svoje ravni smo se, sem se pogovarjal o tem, da bi morali izboljšati sodelovanje zlasti, ko gre za posamezne džihadiste, ki potujejo v Sirijo. Gospa Sipel, PNR, o tem ste spraševali, zakaj evropska zakonodaja. Prej sem že povedal, da je sistem centraliziran, vsaj kolikor sam vem, ampak očitno bom moral še enkrat prebrati splošno besedilo, v katerem je govora o splošnem pristopu sistem naj bi bil na nek način decentraliziran, ampak vseeno potrebujemo skupen pristop, kar pomeni, da se bomo vsi zauzemali za to, za enakopravno delovanje, ko gre za nudenje zaščite. Sam kot uporabnik, kot potnik želim imeti enako varstvo podatkov zagotovljeno posod po Evropi, ne pa da me Britanci, Francozi ali pa Danci obravnavajo drugače. Toliko z vidika varnosti, pa tudi učinkovitosti. Rekel sem 70 odstotkov. Zgolj številko sem želel navesti, ne me citirati glede točne številke. Kako to številko predelimo na podlagi vsakodnevnega dela posebnih služb? Tudi prej ste omenili, da francosko policijo starši, ki so obupani zaradi svojih otrok, ki so odpotovali, pokličajo na to stalno nujno številko. Upoštevamo pa tudi klasične obveščevalne metode v smislu, kdo se je infiltriral, kdo je odpotoval kam, kdo brska po spletnih straneh. Omenili ste API podatke, to ni dovolj, PNR podatki se zbirajo prej. Gre za podobne podatke, ampak v API sistemu ni na voljo, naprimer, številka kreditne kartice, s katero posameznik kupi letalsko vozovnico in tudi ta informacija je pomembna. Ali naj na stranski tir sedaj postavimo preostalo zakonodajo, ki je vezano na varstvo podatkov, mislim, da ne. 4. februarja naj bi bilo objavljeno novo mnenje sodišča, nova sodba, vsi nestrpno čakamo na to sodbo. Če se spomnite, v času britanskega predsedovanja smo obravnavali direktivo o varstvu podatkov. Če skrbno preberete sodbo sodišča, boste ugotovili, da smo takrat, ko smo sprejemali to direktivo, morali uporabiti pravno podlago iz prvega stebra notranjega trga. Takrat nam je to preprečevalo, da bi natančno opredelili vse varovalke in tudi to, na kakšen način naj se uporabljajo ti podatki, kdo naj ima dostop do njih. Vse to smo prepustili državam članicam, ker nismo imeli na voljo pravne podlage za urejanje tega. Takrat je parlament sprejel to direktivo na tej pravni podlagi in zaradi pravne podlage je bilo vse skupaj nekoliko omejeno. Ogromno podatkov se hrani in na prvi pogled je morda res vse skupaj nesorazmerno če bi morali danes sprejeti direktivo o hrambi podatkov, ne glede na to, kakšna je sodba sodišča, bi ta direktiva bila popolnoma drugačna kot je. Ne spomnim se, kdo me je to vprašal, ampak zanimalo vas je nekaj v zvezi z preventivo. Sam sem vso moč prepričevanja v zadnjih petih, šestih letih usmeril v to, da bi Evropsko unijo prepričal na več vloživa preprečevanje v preventivo. Sporočilo komisije je bilo objavljeno januarja 2014, ran mreža pa je bila postavljena 13 let po dogodkih iz leta 2001. Preventiva bi res morala biti bolje zasnovana, se strinjam s tem, kar ste povedali v vseh svojih nedavnih prispevkih sem ustrajal na tem, da bi morali čim hitreje imeti na voljo tudi programe za vse tiste borce, ki pridajo iz Sirije in Iraka, da bi jih prepričali v to, da se tega ne lotevajo. Če pa nimamo streznih dokazov, te posameznike težko spravimo pred sodišče. Program rehabilitacije potrebujemo za te posameznike. Nekaj se že pripravlja, vendar večjega napredka še nismo dosegli. Na Danskem in v Franciji že imajo sistematično politiko odpiranja vrat za vse, ki se želijo rehabilitirati in to bi morali storiti. Sophie Intveld, sodna odločba. Prej sem rekel, da v vseh demokracijah in tega ni nihče spodkopaval potrebujemo seveda tudi prestrezanje podatkov, ampak zakonodaja je zelo jasna glede tega, vsebuje jasne varovalke in običajno se zahteva tudi sodni nalog, če želimo prestrezati informacije. To bi morali izboljšati. Ampak tudi, če imaš sodno odločbo, bo zaradi šifriranja zakonito težko prestreči kakršnokoli komunikacijo med posameznimi skupinami teroristi in tako naprej. Verjetno bi morali zakonodajo ukrepiti, jo spremeniti, ampak če bomo ob koncu vsega tega zakonodajnega delovanja privedli do tega, da bo prišlo do prevelikega poseganja v zasebnost. Vsi seveda želimo, da se naša komunikacija zavaruje, da se zavarujejo naši podatki. Ampak, če bi delali na tem področju, bi verjetno potem lahko prestregali tudi komunikacijo preko Skypa. Kot veste, je pripravljen tudi osnutek zakonodaje s tem v zvezi, ampak eh, kolikor vem, nobena agencija ne deluje na podlagi tolikšnega zonanega in notranjega nadzora, na podlagi tolikšnih pravil kot Europol. Prej ste omenili namreč, da bi lahko prišlo do brisanja meja med policijskim delovanjem in delovanjem Europola. Prva lekcija po napadih v Ameriki je bila, da imamo na voljo pikice, ki pa jih ne znamo med seboj povezati v sliko. Uh, Zato bi lahko na tem področju tudi Europol lahko izkoristili kot koristen centr za deljanje informacij. Ne bom se spuščal v vprašanje, ali imamo dokaze, da je PNR učinkovit. PNR je učinkovit predvsem za sekundarn pregled posameznikov. Na podlagi algoritmov se izpostavijo določeni posamezniki in izkušnje kažejo, da je etnično profiliranje na tej podlagi precej zmanjšano. Kazalniki, ki jih unesete v algoritem, namreč ne temelijo na barvi kože. Računalnik ne razpozna barve kože, varnostnik pa to lahko vidi. Se pravi, upoštevamo obveščevalne podatke. Ne želim biti preveč podroben, kajti včasih smo preveč eksplicitni. Včasih nekateri posamezniki kupijo vozovnico dan pred potovanjem z gotovino, samo enosmerno vozovnico. In če to uneseš v algoritem, vidiš, kakšna je kategorija tega potnika. Ne pride pa do tega zaradi aritacije, če je sarkoli podobnega. V nasprotnem primeru bi tudi bolj pogosto ljudi pregledovali fizično na mejah lahko pa vsi ti podatki pomagajo pri preiskavah. Če aretirate terorista v Parizu, ugotovite, da je uporabil kreditno kartico za nakup vozovnice, na podlagi PNR-ja odkrijete, da je še druga ali tretja oseba z isto kreditno kartico kupila vozovnico za isti let, kar pomeni, da lahko narediš potem precej še napredek pri preiskavi. Glede statističnih podatkov in imen radikalnih borcev. Države članice niso pripravile seznamov mladih, ki so odpotovali v Sirijo ali Irak. Sami imamo osebni tak seznam. Težko je pripraviti sezname radikalcev. Glede evropskega sistema opozarjanja, skeptičen sem glede tega. Odgovore je treba najprej podati na lokalni ravni, po mojem mnenju. Francoske izkušnje tudi kažejo, da potrebujemo več časa za to, da se vzpostavi zaupanje tolikšno zaupanje, da potem starši pokličejo policijo, povedo, kaj se je zgodilo, mobilizirati je treba tudi socialne delavce, psihologe, zato da ponudimo ustrezen odgovor. Francoski primer oziroma francoske izkušnje so precej prepričljive. Morda prej nisem bil dovolj jasen, Belgijec, ampak vse bolj pogosto je moč v Evropi videti zborovanje proti islamistom, proti muslimanom. Na tem področju bomo morali nekaj storiti. Po napadih v Parizu smo slišali kar nekaj zanimivih predlogov s tem v zvezi. Zaključujem. Ali države članice vlagajo dovolj v preventivo? Vse bolj pogosto. Lahko bi vam predstavil primer Francije. Francija običajno ni toliko vlagala v preventivo, ampak potem, ko je ministr za notranje zadeve, trenutni kaznov in tudi prejšnji ministr za notranje zadeve Valc predstavil zakonodajo s tem v zvezi, tudi Francija v zadnjih dveh letih vlagala veliko v preventivo. Kar zadeva Romunijo in Bolgarijo in vključitev v šengansko območje. Ti dve državi se soočata z dvema pomembnima izzivoma. Pritisk iz Iraka in Sirije zaradi nelegalnih priseljencev in beguncev, tudi na mejo med Turčijo in Bolgarijo pride ogromno posameznikov, ti ne potujejo zgolj preko sredozemlja. Žil, če lahko zaključiš, prosim. Ja, res je frustrirajoče. Se opravičujem ostalim kolegom, Giovanniju in tako naprej. Tolmači nas bodo zapustili čez nekaj trenutkov. Nekaj kolegov bo prav tako še zapustilo dvorano. Hvala lepa vsem za vprašanja, hvala lepa vsem gostom. Preostalim trem, ki niste dobili besede, pa bi rad povedal zgolj to, da se boste zagotovo še vrnili na naše seje, tolmači nas bodo zapustili, časa nam je zmanjkalo. Eno minuto bi vsak imel na voljo, če bi vam dal besedo, zato nima smisla, da sedaj odgovarjate. Hvala še enkrat vsem za prispevke, hvala vsem za sodelovanje, hvala tudi Džilu za sodelovanje, hvala vsem. Kolegice in kolegi, ob treh popovdne se ponovno vidimo v dvorani Jan 4. Q2 glasovali bomo o direktivi o boju proti pranju denarja. Ob treh v drugi dvorani.